Welcome to this uh, uh, employment committee meeting. Lepo vas pozdravljam na sestanku odbora EMPAL. Najprej nekaj napovedi. Na voljo so vsi jeziki, razen finščine, bolgarščine in hrvaščine. Druga točka. Tekoča medinstitucionalna pogajanja. Za nami je tretji trialog o IESS. To je uredba o socialnih statistikah. Poročevalec je gospod Tamaš Miserič. Trialog je potekal 16. maja. Dosežen je bil napredek glede številnih vprašanj. Med drugim je treba povedati, da je vprašanje eh, delegiranih in izvedbenih aktov ostalo odprto. To je še nekaj podrobnosti eh, odprtih. Naslednji trilog bo potekal v Strasburgu in sicer 31. maja zjutraj. Potem, kar se tiče zaščite eh, delavcev, ki so povezani s tveganjem, povezanim z izpostavitvijo rakotvornim in mutagenim snovem. Prvi in drugi trialog o tem poročilu Eh, za katerega je poročevalec Klot eh, Rolna, je potekal 17. in 23. maja. Na teh dveh trialogih je tekla razprava o vseh ključnih stvarih in dosežen je bil napredek. Tehnična raven bo zadevo finalizirala začetek junija, nekatere stvari so ostale še odprte. Med drugimi tudi vprašanje dizla. In o tem bo tekla razprava na tretjem trialogu, ki bo potekal 18. junija. Potem imamo trialoge o agencijah, OŠA, Eurofund, EFR. Tu je bil dosežen napredek. Za nami so številni trialogi. Toda, če smo čisto odkriti, ostajajo odprta številna vprašanja, ki jih bo treba rešiti. Naslednji trilog bo potekal 5. junija. Sedaj pa bomo nadaljevali s tretjo točko na dnevnem redu. Toplo pozdravljam gospoda Dombrovskisa in pa gospod Tyson. Z njima bomo izmenjevali mnenja v okviru strukturiranega dialoga. Najprej bomo dali besedo gospodu Dombrovskisu za uvodne besede. Eh, za njim bo dobila besedo komisarka Tyson, potem pa eh, bomo um, imeli čas za vprašanje in komentarje poslancev. Izvolite, gospod Dombrovski, z besede je vaša. Gospa predsedojoča, spoštovane poslanke in poslanci, najprej bi se rad zahvalil za to popobilo k strukturiranemu dialogu. Pred nami je še približno eno leto do evropskih volitev in takrat nas bodo sodili glede eh, na to, koliko bomo dosegli v tem sklicu. Sedaj je čas, da se osredotočamo na rezultate. Združiti moramo naša politična prizadevanja, zato da bomo prešli kakršnekoli tehnične ovire, tako da bomo zaključili vse delo, ki je še v teku. Govoril bom o širšem eh, socialnem eh, kontekstu, v katerem poteka delo in pa govoril bom tudi o evropskem stebru socialnih mm, pravic in pa pa o večletnem finančnem okviru, dva, te dve sletne stvari boste eh, pač prispevala k več socialne Evrope. Evropsko gospodarstvo je eh, teklo najhitreje v zadnjih desetih letih, v zadnjem letu, prvikrat po letu 2007. Eh, se, so se razširila oziroma okrepila gospodarstva v vseh državah članicah in pričakujemo, da bo rast BDP-ja ostala na ravni 2,3 odstotka. Eh, to se odraža tudi na trgu dela. Stopne zaposlenosti so više kot v času pred krizo in stopna brezposelnosti se je skoraj da vrnila na raven iz leta 2008. Dolgoročna brezposelnost in pa brezposelnost mladih upadata. Eh, javne finance so, so se znatno izboljšale in okrepilo se je ulaganje. To, da eh, ostajajo še odprte stvari, torej ostajajo še vedno razlike med plačilo moških in ženskih. kar se tiče socialne konvergence, eh, moramo povedati, da je treba ukrepiti ulaganje v človeški kapital, treba je izvajati strukturne reforme, treba je zagotavljati kakovostna delovna mesta in treba je podpirati tudi rast eh, plač in treba je zagotavljati ustrezno fiskalno politiko. Zato smo uvedli evropski semester imamo nov okvir, eh, torej Evropski stabar za socialne pravice in kmalo se bo temu pridružil še nov večletni finančni okvir. Eh, v preteklem novembru je komisija začela ukrepati za to, da bi eh, stebr napolnila za vsebino, torej treba je zagotoviti konvergenco in pa treba je doseči spremembe v naših družbah oziroma upoštevati spremembe v naših družbah. Ne gre samo za socialni napredek, gre tudi za prihodnost. Izvajanje eh, stebra je skupna politična zaveza, države članica in pa evropske inštitucije, vključno z Evropskim parlamentom, morajo odigrati svojo ulogo komisija sedaj eh, opravlja to, kar, k čemor se je zavezala. Izvajamo ključne pobude, naprimer, kar se tiče eh, preglednih eh, in napovedljivih delovnih pogojev. Potem smo rekli tudi, da bomo uvedli Evropski organ za delo. O tem bo več povedala komisarka Tyson. Poleg zakonodaje igra evropski semester tudi pri um, spodbujanju socialnega napredka upoštevamo eh, prvikrat letos tudi Evropski stebar o socialnih pravicah. Ne bom se spuščal o podrobnosti, kajti 28. junija bomo imeli eh, skupni eh, sestanek z ekonom in takrat bomo razpravljali o evropskem semestru. Evropsko financiranje je pomembno za konvergenco in pa za socialne reforme. 2. maja je kolegi sprejel predlog za naslednji večletni finančni okvir tem bodo sledili konkretni eh, programi financiranja, ki jih lahko pričakujemo v naslednjih tednih. Pristop je pragmatičen in realističen in odraža nov eh, kontekst v Evropski uniji po umiku Združenega kraljestva. Eh, predlagamo, da bo na prihodni proračun preglednejši, odprtejši in prožnejši kot v preteklosti in da bo odražal stare in nove politične prioritete. Dovolite, da se osredotočim še na dva nova vidika podpora konvergence in pa vlaganje v ljudi. Prvič, predlagali smo eh, nov program med 25 milijard evrov in s tem programom bomo nudili podporo za reforme. Imamo pa tudi instrument za konvergenčnost namenjen vsem državam, ki se nameravajo pridružiti Evropski uniji. Potem imamo tudi novo investicijsko stabilizacijsko um, funkcijo. Uh, tukaj bo šlo za uh, 30 uh, milijonov evrov in šlo bo tudi za uh, nepovratna sredstva. Še naprej želimo ulagati v ljudi. Zato je Evropska komisija predlagala nov celovit instrument, Evropski socialni sklad plus z stotimi milijardami evrov. Eh, s tem bomo eh, eh, prešli razdrobljenost financiranja na socialnem področju. Prišlo je sicer do rezov, ampak ESF plus v kohezijski politiki se je povečal sa 23 na 27 odstotkov. Močno se osredotočamo tudi na Erasmus plus, povečali smo ga za 30 milijard evrov. Potem Eh, smo povečali tudi sredstva za evropski eh, solidarnostno enote in eh, zvišali smo še nekatera druga sredstva. Evropska komisija predlaga tudi nov sklad sa specifičnimi socialnimi vidiki in smo tudi zato, da se ukrepi Evropski sklad za globalizacijo. Um, tako smo um, poenostavili sodelovanje eh, oziroma delovanje in pa na ta način želimo odpravljati napake na trgu dela. Uh, na ta način bomo prešli tudi fragmentacijo oziroma zazdrobljenost pri tem, ko ulagamo v ljudi in pa ko želimo odpreti trajnostno gospodarsko rast. Naj sklinem. Sedaj je čas, da se osredotočamo na rezultate tako da uh, bomo zaključili naše finančno in zakonodajno delo pred novimi evropskimi pa, uh, eh, volitvami in pa pred koncem mandata Evropske komisije. Lahko računate za menoj in pa za gospodajsen, da bomo um, zaključili vse te zadeve in sedaj predajam besedo gospodajsen. Hvala lepa, Valdis, gospa predsedajoča, spoštovane poslanke in poslanci. Več socialne Evrope je skupno prizadevanje te Evropske komisije in tega parlamenta. Skupaj smo dosegli že marsikaj, uspešno smo zaključili številne trialoge, eh, naprimer o direktivi o napotitvi delavcev. In to uh, kaže, da če imamo voljo, potem lahko najdemo skupni jezik tudi pri zelo občutljivih političnih dosjejih. Zahvaljujem se vsem poročevalcem in pa vsem poslancem parlamenta za trdo delo in pa za zavezanost k tem dosjejem. Pred nami pa je še veliko dela pred koncem sklica. Naj omenim pobude, o katerih sedaj teče razprava. Uh, torej to je koordinacija socialne varnosti, to je prioriteta za tri inštitucije. Mi sedaj eh, eh, tukaj uvajamo nove predpise, ki odražajo močno zavezanost Evropske komisije k pravični mobilnosti delavcev. Svet bi moral sprejeti splošni pristop do eh, dveh odprtih poglavi junija in se pogajanje bomo zaključili glede tega dosjeja do konca mandata. Moja prioriteta je ta, da bi odpravili zaposlitvene težave na trgu dela. Jaz sem že um, eh, predstavila nekaj predlogov za revizijo direktive. Prvi predlog je bil že odobren in je del zavezojočega okvira, potem kar se druge stvari tiče. Eh, prejšnji teden ste imeli pogajanja v trialogu in včeraj zvečer je potekal nov trialog, uspešen trialog, lahko eh, rečem. In sedaj si bomo natančno ogledali vaše predloge za to, da bi eh, uvedeli, uvedli nove opredelitve, kar se tiče eh, dizelskih strojev in motorjev. Upoštevali bomo obstoječe znanstveno znanje in pa obstoječo zakonodajo glede standardov motorjev in pa onazneževanja zraka. Potem je tukaj tudi Evropski akt o dostopnosti, tudi to je prioriteta v okviru skupne deklaracije. Dosegli smo napredek eh, v medistinstitucionalnih pogajanjih, to da eh, tukaj moramo pohiteti. Če še vedno želimo doseči sporazum pod bolgarskim predsedstvom, vem, da je parlament pokazal prožnost in voljo za to, da bi dosegli sporazum in upam, da bo svet lahko sedaj ravnal enako. To bi bilo v korist uh, eh, 80 eh, oziroma uh, milijonom um, evropejcev, ki uh, so invalidi in pa to bi pomagalo tudi razdrobljenemu um, trgu. Uh, Potem um, združevanje um, zasebnega in poklicnega življenja. Tukaj smo vsi ambiciozni. Nujno moramo sprejeti to direktavo znotraj tega sklica Evropskega parlamenta, kajti združevanje poklicnega in zasebnega življenja je izredno pomembno za naše državljane. To pa je pomembno tudi za evropsko konkurenčnost ki izgubi vsako leto 370 milijard evrov zaradi eh, razlik med moškimi in ženskami na trgem delu. Zakonodajalci se morajo hitro zediniti glede pomembnega dosjeja. In potem, kar se tiče preglednih in napovedljivih um, delovnih pogojev, uh, To je povezano tudi z Evropskim stebrom za socialne pravice in to je povezano tudi z odzivom na prekerna delovna mesta in to ste podarili tudi v vaši resoluciji. Svet si uh, prizadeva za, za uh, pristop junija in oba sa zakonodajalca bosta poskušala zagotoviti, da bodo to zakonodajo sprejeli uh, pomladi leta 2018. Potem tripartitne agencije. tukaj imamo EU OŠO, Eurofund in CDFOP. Tukaj, tukaj gre za te tri agencije. Vem, da cenite delo teh naših treh agencij in zato potrebujemo sporazumom s svetom tako da bomo ažurirali naše ustanovitvene uredbe in da bodo te skladne z splošnim pristopom. Potem eh, Evropski organ za delo, to je naslednja točka na vašem dnevnem redu. Torej, kasneje bom predstavila naš predlog, o tem sedaj ne bom ničesar povedala. Potem imamo tukaj tudi Evropsko številko za socialno varnost. Vi pozivate k tej kartici. Uh, In te pobude sedaj še nismo uvedli, ampak pomembno je, da to uredimo. Uh, imamo skupni predlog za uh, številko, ampak kar se tiče enotnih številk na nacionalni ravni, vemo, da je potrebno veliko tehničnega dela, da potrebujemo analize stroškov in koristi To je bistvenega pomena in zaradi tega sedaj nadaljujemo sa našim pripravljalnim delom. Spoštovana eh, predsedojoča, poslanke in poslanci, naj še enkrat ponovim, skupaj smo že dosegli marsikaj. Jaz računam eh, za vašo zavezo, k temu, da bomo eh, znotraj mandata tega parlamenta in Evropske komisije zaključili z vsemi dosjeji. Dokazali bomo našim voljivcem in povoljivnim okrožjem da je socialna Evropa realnost tudi za nje. In veselim se razprave o vsem tem. Hvala lepa. Hvala lepa, objema se zahvaljujem, da lahko vama zagotovim, da poslanci v tem odboru trdo delamo na tem, da bi odprte desoje kar se da hitro zaključili. Sedaj pa bom dala besedo koordinatorjem. Gospod David Kaza iz ELS je prvi, ki dobi besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Vse vas lepo pozdravljam. Zlasti lepo pozdravljam gospoda Dombrovskisa in pa gospo Tyson. Hvala lepa, da sta se nam danes pridružila. Hvala lepa za ta uh, strukturirani dialog. Uh, Vsi pričakujete, da bom nekaj povedal o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, ampak o tem ne bom ničesar povedal, kajti sedaj se pogajamo o kompromisnih predlogih sprememb. Eh, torej, raje ne bom rekel ničesar in upam, da bomo v naslednjih dneh dosegli sporazum o najtežjih delih. Toda moram povedati, da je parlament na vaši strani gospa komisarka. Eh, verjetno bomo eh, morali pričakovati probleme s svetom in eh, ko bo napočil trenutek, bomo morali o tem razmisliti. Imel bi vprašanje v zvezi z mobilnostjo delavcev. Torej, Evropsko sodišče je letos predložilo poročilo o mobilnosti delovne sile v Evropski uniji. Moje vprašanje je sledeče. Ali namerava komisija ukrepati? zato da bi izmerili zadovedanje državljanov o instrumentih, ki so namenjeni mobilnosti, ali boste sodelovali z državami članicami, zato da bi skupaj izbirali informacije in pa izmenjevali informacije. In pa potem je tu še uh, združevanje uh, zasebnega in poklicnega življenja. Uh, in pa ali se ukvarjate z uh, evropskim financiranjem, s katerim bi okrepili mobilno delovne sile? Torej, to so moja vprašanja. Hvala lepa, gospod Kaza. Agnes Jungirius, socialisti in demokrati. Eh, hvala lepa, gospod predsedojoča. Torej, danes eh, sem eh, prišla eh, na ta odbor prav zato, da bi slišala kaj o združevanju zasebnega in pogledno življenja. Dobro, lepo vajo pozdravljam. Res me sem radovedna, kar se tiče tega združevanja zasebnega in poglednega življenja, ampak vidim, da se bomo o tem pogovarjali v drugi, ob kakšni drugi priložnosti. Imela bi dve vprašanje. In sicer v zvezi z DSJ-ji, ki ste jih deloma omenili in deloma ne. Vsi se zavedamo, da je dovolitev še eno leto, vsi smo pod časovnim pritiskom in vsi si želimo, da bi zadeve zaključili eh, na področju dela našega odbora. Rada bi vprašala komisarko Tyson po eh, številki socialnega zavarovanja sedaj uh, poskušamo urediti to vprašanje in delamo na pripravi, to da kakšna jamstva nam lahko ponudite, da bo predlog na mizi v tem mandatu kot del svežna o pravični mobilnosti. Nekoliko smo bili razočarani, da eh, predloga nismo prejeli marca, ampak A kakšna jamstva nam lahko ponudite v zvezi s časovnico? Potem drugo vprašanje v zvezi z nečem, česar niste omenili. In to je jamstvo za otroke. Ali se spomnite, da so si socialisti in demokrati na prvi javni predstavitvi eh, eh, prizadevali za jamstvo za otroke. Potekala so tudi pripravljalna dela, pripravljalni ukrepi, ampak mi bi si želeli, da bi to poglobili znotraj tega mandata. Torej, moje vprašanje je sledeče. Ali lahko poveste, kdaj bomo izvajali eh, zadeve iz pripravljanih ukrepov v zvezi z jamstvom za otroke. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ebezijus, ki predstavlja EKR. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, spoštovana komisarja, spoštovana gospa Tyson, spoštovani gospod eh, Dombrovskis. V eh, tem zakonodajnem obdobju smo si zastavili, smo dobili nekaj zelo ambicioznih zakonodajnih predlogov Evropske komisije. Številni se nanašajo na stebr socialnih pravic. V tej povezavi bi imela za oba komisarja vprašanja. Prvič. Sedaj se ukvarjamo za uredbo o varstvu podatkov. To je zelo ambiciozna zakonodajna pobuda, ampak ta je, bi bila lahko povezana z velikimi težavami. Dobra zakonodaja se mora obnesti tudi v vsakodnevnem življenju in ne sme obremeniti državljanov in podjetij in predvsem mora biti takšna, da jo je moč izvajati. Ali je res pametno, da sedaj ob koncu um, mandata Eh, uvajamo toliko novih zakonodajnih pobud. Naprimer, storitvena eh, karta oziroma listina je spodletela v Evropskem parlamentu. Ali ne bi bilo bolje, da bi s temi pobudami začeli prej in bi imeli potem več časa za eh, pogajanja, za presojanja in pa za ukvarjanje s posledicami? Če tudi imamo najboljše namene, Eh, se lahko pokažejo napake tik pred koncem sklice, mi pa še vedno želimo doseči rezultate. Moje drugo vprašanje. Evropski stebr socialnih pravic eh, je eh, vodil ko številnim zakonodajnim predlogom, na katerih sedaj delamo, naprimer Evropski organ za delo, danes se bomo o tem pogovarjali, potem pa imamo tukaj še predlog o direktivi o preglednih in zanesljivih delovnih pogojih. Glede na to, da je stebr za socialne pravice zgolj politična deklaracija, imamo občutek, da se je ta status sedaj nekoliko razširil, okrepil. Kaj ti ta, eh, de, sedaj eh, posredujemo državljanom občutek, da je ta eh, deklaracija o namenu že zakonodaja. Ali ne menite, da Eh, smo eh, državljanom posredovali napačen občutek, čež da je stebr povezan z obveznostmi. Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala lepa. Eh, gospoda Kalveja Šambona in pa gospe Labajeve ne vidim. To pomeni, da bomo nadaljevali z Rino Ronjo Kari iz GUE. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Govorila bom dansko, tukaj sem. Hvala lepa za vaš uvod. Rada bi spregovorila o temi, ki je niste omenili, ampak upam, da boste to lahko pokomentirali. Namreč vprašanje socialnega protokola. Ta naj bi zagotavljal, da eh, bodo pravice delavcev usklajene z notranjim trgom in pa s prostim gibanjem. Sindikati so to že leta zahtevali, k temu pozivajo tudi države članice. Evropski parlament je januarja prav tako sklenil, da želimo socialni protokol. Kakšno mnenje ima komisija o socialnem protokolu? Ali lahko pričakujemo kakšno pobudo za strani Evropske komisije? In potem bi imela še eno vprašanje. To se nanaša na številko socialnega zavarovanja. Ali imate eh, pred očmi kakšno časovnico? Ali nam lahko poveste, kdaj približno lahko pričakujemo predlog v zvezi s tem? Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Žin Lamberts, zeleni, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej bi rada eh, pozdravila to, kar ste povedali o dizlu, kajti to ima velik vpliv v določenih sektorjih trga dela in to je povezano tudi z splošnim eh, javnim zdravjem. Torej upam, da bomo dobili močen rezultat, kar se tega tiče. Rada bi omenila proračun in pa večletni finančni okvir. Zlasti me zanima eh, uredba o skupnih določbah. Kajti kolikor sem razumela, je tako, da imamo tukaj eh, horizontalna načela, ki se bodo morda oslabila. Torej zanima me vaš komentar in pa vaše zaveze k temu, da bi ohranili zaveze, kar se tiče partnerstva. Eh, Potem me zanimajo tudi horizontalna načela, ki so povezana za nediskriminacijo. Eh, gospa Tyson je že omenila nekatere stvari v zvezi z razliko med spoli. Torej, zanima me, kako je z nediskriminacijo in pa z eh, enakostjo spolov. Seveda me zanima tudi trajnostni razvoj. Eh, torej, tukaj gre za to, kakšne spremembe si želimo glede prihodnosti. In potem me zanima še nekaj. Ali imate kakšen močnejši predlog v zvezi s skladnostjo z uh, Konvencijo Združenih narodov o invalidih? Eh, torej, zanima me ta vidik uh, v novem uh, večletnem finančnem okviru. Hvala lepa. Mm, vidim, da IFADD danes nima nikogar tu, tudi INF, e eh, tudi nobenega poslance z vrst INF-a e ni. To pomeni, da vračam besedo komisarjama, potem pa imam še dolg seznam tistih, ki želite besedo. Ampak začeli bomo za gospodom Dobrovskisom. Izvolite, beseda je vaša. Uh, members, uh, the... Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa. Poskušal bom pokriti nekaj horizontalnih vprašanj, za Marjan pa se boste potem pogovarjali o specifičnih predlogih. Torej, kar najprej, kar se tiče mobilnosti delavcev v Evropski uniji. Sedaj ocenjujemo priporočila sodišča. V tem obdobju se je mobilnost eh, delovne sile eh, dvignila na dnevnem eh, redu dela Evropske komisije. To je skladno tudi za našim predlogom o organu za delo, ki se osredotoča predvsem na čezmejni položaj Mi želimo razširiti tudi naše delo na področju napotitve delavcev in pa na drugih področjih. Mi želimo zagotoviti pravično mobilnost delovne sile. To je nesporno nekaj, eh, kar bo eh, ostalo na našem dnevnem redu. Potem ste pa vprašali po socialnem stebru oziroma po načelih socialnega stebra in pa po spremljanju konkretnih zakonodajnih pobud. No, ravno tako smo si to predstavljali in ravno ta, tako smo zadeve tudi sporočili, takrat, ko smo razglasili uh, eh, stebr socialnih pravic v Göteborgu, takrat smo bili zelo jasni, da je socialni stebr deklaracija načel, ki ne uvaja novih pravic ali pa novih um, zahtevkov ampak da bomo spremljali eh, oziroma upoštevali te, ta načela, ki jih bodo pospremila, in jih bomo ta načela pospremili tudi z uh, novimi zakonodajnimi predlogi, naprimer socialna zaščita za vse, potem pravični delovni pogoji in drugo. In prav to so tiste stvari, ki jih sedaj zagotavljamo, ki so skladne za načeli socialnega stabra. Tukaj imamo celo vrsto zakonodajnih predlogov, ki jih bomo predlagali oziroma predložili pred koncem mandata. O tem razpravljamo v Evropski komisiji in jasno je, da eh, se bo intenzivno delo na teh zakonodajnih predlogih okrepilo maja. Torej, maja bomo poskušali predložiti predloge, eh, za katere pričakujemo, da jih bomo zaključili znotraj tega mandata. Večkrat ste omenili, da se približujemo koncu, to je res, ampak po drugi strani je pred nami še vedno eno leto. In eno leto je dolgo časa, če delate intenzivno. Torej, V naslednjem mesecu se ne bomo osredotočali toliko na nove pobude, ampak se bomo osredotočali na tiste pobude, ki so že na mizi. Potem, kar se tiče večletnega finančnega okvira in pa uredbe o skupnih eh, določbah, delo na teh dveh stvarih teče. Ne bi rekel, da bomo s tem oslabili obstoječa horizontalna načela, tu je nekaj novih elementov, želimo ukrepiti povezavo s strukturnimi reformami, želimo ukrepiti povezavo z evropskim semestrom, želimo tudi racionalizirati in poenostaviti um, zadeve. Želimo, da uh, bo zadeva enostavnejša in upam, da bomo zadeve to zaključili. Potem se postavili specifično vprašanje o rakotvornih snovih v povezavi z dizlom. Ta hip Imamo pra, predlog, da bi posodobili direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh, kajti želimo omejiti izpostavljenost um, tem snovem na delovnem mestu in ta, te predloge temelijo na znanstvenih izsledkih, ki se nenehno posodabljajo. Do sedaj ni bilo dovolj dokazov za to, da bi uh, dizel. Uh, oziroma izpuhe dizla vključiti, ampak eh, o tem teče razprava eh, in to bo predmet razprave tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, hvala za vsa ta vprašanja. morda lahko odgovorim celo v svojem jeziku. Imamo tolmačenje na voljo, kar ni vedno tako, tako da bi rada izkoristila to priložnost. That, uh, the, the ELA betreft, the arbeidsautor... Torej, kar zadeva mobilnost eh, delavcev in ELA, Evropski plan za delo. Upoštevali smo komentarje računskega sodišča, To poročilo je bilo objavljeno, preden smo predstavili predlog za ELA. Kar zadeva EURES, tu naj bi dali na voljo več informacij in poskrbeti hočemo za to, da bodo ljudje dobro vedeli, kaj so njihove pravice, kakšne možnosti imajo v smislu prostega pretoka oziroma svobodnega gibanja. Tako da to potrujem. Kar zadeva socialno varnost. Ja, ta evropska številka socialnega zavarovanja bo trajala mm, oziroma zahtevala dlje časa, kot smo prvotno menili. Kajti, ko bo zadeva lansirana, mora resnično dobro funkcionirati. Treba je zbrati čim več informacij o možnostih, ki jih imamo. No, prav tako preučujemo še eno zadevo. In sicer, ko bomo to lansirali, ali naj to storimo z zakonodajnim predlogom ali pa na nek drugačen način. Skratka, preučiti moramo vse te zadeve, preden pridemo na koncu s praktičnim predlogom, kakršenkoli ta že bo. Tako da zdaj izvajamo nadaljne raziskave in evropska številka socialnega zavarovanja je še vedno aktualna, tega nismo postavili na stran, ampak če bomo zadevo uveljavili, želimo, da bo zadeva resnično solidna, trdna, robustna in da bomo imeli tudi elektronski sistem, ki bo funkcioniral. Kar zadeva karcinogene snovi v povezavi z dizelskim gorivom, trilog teče naprej in tu zaenkrat še nismo uspeli dobiti informacij, čakamo na tehnična mnenja in stališča, preden to lahko vključimo. Države članice, kot so Nemčija, Avstrija in eh, določene uh, druge države, so že pripravile znanstvene poročila na to temo. Če bo parlamentu uspelo svet prepričati, potem sem tudi sama prepričana, da bomo deležni podpori, podpore. Mi smo zelo pozitivni, kar zadeva to vprašanje in uh, mislim, da, da se moramo zavedati, da je vse skupaj odvisno od obeh sozakonodajalcev. Mi pa smo vsekakor odprti, sploh v luči novih znanstvenih podatkov, ki so oziroma bodo na voljo kar zadeva konvencijo OZN o invalidnih osebah, nimamo nobenih posebnih novih predlogov, nimamo nobenih novih zakonodajnih predlogov na programu, ampak zdaj delamo na našem eh, aktu o dostopnosti, Accessibility Act, ki naj bi ga implementirali ravno v okviru te konvencije OZN. No in upam, kot rečeno v vodoma, da nam bo uspelo to vse opraviti, kajti na ta način bomo bistveno izboljšali življenje 80 milijonom ljudem z invalidnostmi in s tem, ko se populacija stara, bo teh ljudi še več. Kar zadeva enakost med spoloma. To so temeljne pravice, ki so horizontalno umeščene v vse naše predloge. Imamo zakonodajo na to temo in uh, poskrbeti je treba, da se to upošteva v vseh zakonodajnih predlogih. In to je nekaj, kar moramo imati vsekakor zelo resno. Če se vrnem k temu, kar je dejal podpredsednik Dombrovskis, uh, konec koncev še leto dni je pred nami. Imamo dogovore, imamo časovnico, imamo program dela. In eh, ne želimo zgolj na veliko delati na velikih zadevah in eh, čim manj na, na malih in nepomembnih. Ne, pomembno je, da smo med sebojno dogovorjeni in usklajeni, veliko stvari je v teku in to delo, ki je v teku, želimo zaključiti. Torej, slabo leto je še pred nami in eh, tu v parlamentu, če kje, sem se naučila, da ljudje delamo vse do zadnjega trenutka in mislim, da nam bo uspelo čim več tudi zaključiti. Kar zadeva jamstvo za otroke. Imamo dokument iz aprila leta 2016 in eh, ideja je, da se tu aktivnosti izvajo na lokalni, regionalni eh, ravni. In če dokument preberete, vidite tam zelo konkretno je. Eh, predloge, tudi včeraj so bili predstavljeni določeni predlogi na podlagi priporočil v tem dokumentu. Veliko je predlogov tudi v zvezi z varstvom in oskrbo otrok. Tudi v preteklosti smo temu namenili veliko pozornosti, ampak moram vas spomniti na to, da ima komisija že pripravljen pilotni projekt, ki naj bi temeljil na predlogu parlamenta o tem jamstvu za otroke. Mislim, da sem s tem odgovorila na najpomembnejša vprašanja, gospa predsedujoča. Hvala, hvala lepa. Gospa Tyson ostaja z nami, gospod Dobrovski s, nas mora zapustiti. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste vsaj prvi del tega sestanka bili z nami. Morda se lahko na vas obrnemo še z drugimi vprašanji v eh, pisni obliki, čeprav ste nam že nakazali, s katerimi temami se zdaj ukvarjate. Pravite, da se predvsem osredotočite na rezultate, tako da mi zdaj čakamo te rezultate. Hvala lepa. Tako, zdaj pa besedo predajam ostalim, ki so prosili za besedo. Najprej gospod Pirinski, izvolite, vi ste prvi na seznamu. Hvala, gospa predsedujoča. Ja, v bistvu je bilo moje vprašanje vprašanje za podpredsednika Dombrovskisa, ampak ne bi zdaj rad eh, motil zdaj v trenutku, ko zapušča dvorano. Tako da polagam zaupanje v gospod eh, Tyson, da ga bo opozorila na to, da mu bom poslal pisno vprašanje, kaj ti gre za temo, ki je v njegovi izredni pristojnosti, gre pa za socialni dialog, za socialno partnerstvo in eh, kolektivna pogajanja. Gospa predsedujoča, podpredsednik in eh, komisarka ste oba podarila pomen krepitve socialne Evrope v vseh vidikih z vseh zornih kotov in eh, citirala ste tudi evropski stebr o socialnih pravicah in rad bi izpostavil pravici številka 6 in številka 8. Pravica 6 je povezana s plačami in tam je zapisano, da imajo delavci pravico do poštenega plačila, ki omogoča dostojen življenjski standard in da morajo biti plače določene na transparenten in predvidljiv način v skladu z nacionalno prakso ob upoštevanju avtonomije socialnih eh, partnerjev. Pravica 8 pravi, da socialni partnerji pogajajo in sklepajo kolektivne pogodbe v zadevah, ki jih zadevajo, ob spoštovanju seveda njihove avtonomije. No in vse to je zajeto tudi v uvodni izjavi 20, ki zelo jasno pravi, da socialni dialog igra osrednjo ulogo pri krepitvi socialnih pravic in krepitvi trajnostne in vključujoče rasti socialni partneri na vseh ravneh igrajo ključno vlogo pri uveljavljanju in eh, izvajanju tega stebra v skladu z njihovo avtonomijo, vključno z pogajanji in sklepanjem kolektivnih pogodb ter pravico do kolektivnih eh, ukrepov. V pripravi na strukturirani dialog smo na koncu seznama predlogov strani nekaterih naših kolegov, slišali tudi poziv komisiji, da naj preneha z vrčevalnimi ukrepi in da naj ponovno vzpostavi sistem kolektivnih eh, pogajanj. In moje vprašanje podpredsedniku bi bilo, ali vidi potrebo po obnovi kolektivnih eh, pogajanj, kajti vsi se dobro zavedamo, da po krizi leta 2008 socialni dialog eh, popušča, prišlo do erozije kolektivnih eh, pogajanj in učinki so bili dokaj škodljivi v smislu zmanjševanje, zmanjševanje stopnje poštenosti pri določenju plač, indeksacije plač. In ti negativni učinki so privedli do vse večjih neenakosti. In neenakosti so ključni izziv, po mojem mnenju, ključni izziv za prihodnost projekta Evropske unije. Torej, če skrajšam. Podpredsednik Dombrovski, iz katerega portfelj vključuje socialno partnerstvo, tu ni izkoristil priložnosti za obveščanje tega odbora o tem, kako okrepiti socialno partnerstvo kot nekakšnega ključnega procesa za udejanjenje socialnih pravic. Govoril je o zakonodaji, ki je pomembna za to, da se pravice udejanjajo, ampak eh, uvodna izjava 14, ki je bila predmet težkih pogajanj s svetu, določa, da če želimo, da so te pravice pravno uh, izvedljive oziroma da jih je možno pravno uveljavljati, te pravice najprej zahtevajo namenske ciljne ukrepe ali zakonodajo. Podarek je na ukrepih in ukrepi so v pristojnosti komisije in držav članic, ampak jasno je, da ima komisija tu pomembno vodilno vlogo pri promociji same implementacije. Kot rečeno, poslal bom eh, pisno vprašanje podpredsedniku, ampak eh, mislim, da ko zagovarja konvergenco od spodaj na vzgor, evropski semester in tako dalje, In če ob vsem tem ne omenja socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj, predstavlja pomemben, pomembno pomankljivost v pristopu podpredsednika in s tem komisije k temu vprašanju. Ne bi rad bil predolg, ampak ker zdaj je večletni finančni okvir, dejstvo, da ESF plus predstavlja bojda pozitiven napredek dogodkov, vseeno ostaja pod vprašanjem, kajti mi povdarjamo pomen ohranjanja specializiranih funkcij različnih skladov ob tem, da presegamo podvajanje. Ne smemo pa izgubiti ključnih funkcij, kot je podpora za tiste, ki so v najslabšem, najšepkejšem položaju, eh, ki trpijo lakoto, eh, revščino torej povezovanjem vsega tega v sklad omnibus, eh, po mojem mnenju, na nek način predstavlja nevarnost za te ključne funkcije. Hvala lepa za vaše potrpljenje. Uh, uh, that... Hvala lepa. Občutek imam, da je to v bistvu vaša tema, gospod Tyson, kolektivna pogajanja in uh, tako naprej. Morda lahko vendarle spregovorite na, na to temo glede na to, da gospoda Dombrovski se ni več v dvorani, vi pa ste vsekakor tako zelo blizu in seznanjena s to tematiko in vstično ste tudi vključeni v to tematiko. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Ja, če dovolite, bi dala nekakšen preliminarni odgovor, ampak vsekakor ja, pošljite pisno vprašanje podpredsedniku in tudi mi ga bomo o tem obvestili. Kar zadeva socialna a, partnerstva, povedati vam moram, da ta komisija, da vsi v komisiji jemljemo, to ulogo, to našo ulogo zelo resna. In eh, to je res v osrčju našega političnega pristopa, to ni zgolj eh, floskola. V prvem letu našega mandata smo lansirali nov pristop k socialnemu dialogu. Po krizi socialni dialog ni bil, kako naj rečem, no, vsaj ne v vseh članicah, eh, tudi ne na evropski ravni, socialni dialog ni ravno bil v razcvetu, zato smo se skupaj skušali dogovoriti, kaj bomo skupaj počeli in to zdaj implementiramo. No in tu je šlo za ukrepe na evropski ravni, za prošnje državam članicam in tudi za opolnomočenje socialnih partnerjev. Sama sem vedno prisotna na tako manjih socialnih vrhih, gospa Ulskog je tam prisotna tudi prisotna v imenu Evropskega parlamenta, je marsikaj se spremenilo. Zdaj poteka prava razprava med socialnimi partnerji. Vsi, ki so tam, vedo, da to ni le eh, prijazna in ljudna izmenjava dopisov. Ne, gre za resnično eh, razpravo, imamo skupen delni red, vsi so tam prisotni, imamo makroekonomski dialog, prav tako s socialnimi partnerji. K temu smo se zavezali in to počnemo in imamo tudi nobenih pritožb strani socialnih partnerjev s tem v zvezi. S socialnimi partnerji se posvetujemo glede ključnih političnih eh, tematik, pa ne gre za energetiko ali kaj drugega, kajti vemo, da ima to posledice tudi mm, v svetu dela in nasplošno za, za ljudi, tako da se z njimi posvetujemo vnaprej glede teh ključnih vprašanj. Vedno se posvetujemo glede socialnih vprašanj. socialne partnerje smo bistveno bolj vključili v evropski semestr, bistveno bolj kot eh, v preteklosti. Z njimi se eh, tudi posvetujemo, prenlansiramo letni pregled rasti, tudi v vse druge faze so vključeni, redno se z njimi sestajamo in še več, preden pripravljamo poročila za posamezne države, stopimo v stik s socialnimi partnerji v teh državah članicah. Prav tako je to počno neposredno komisari oziroma naši pristojni referenti za evropski semester, ki jih imamo zdaj v vsakem našem predstavništvu, v vsaki državi članici. Prav tako v teh poročilih vedno podarimo pomen krepitev socialnega dialoga in eh, vem, da imamo dve državi članici, kjer smo resnično konkretno v priporočilih, ne samo v vodnih izjavah, prav v priporočilih pravimo, da je pomembno boljše sodelovanje s socialnimi partnerji, da je treba to bolje institucionalizirati in eh, da je potrebno zagotoviti več časa za posvetovanje na nacionalni ravni, to sem že dejala, sem povedala, da spremljamo to tematiko, prav tako podpiramo mm, usposabljanje in krepitev kapacitet socialnih partnerjev. In tudi v novem večjetem finančnem okviru bo do sredstva namenjena temu, vključno s podpornimi službami, ki jih je omenil podpredsednik in eh, na ta način se ta sistem lahko uporablja za krepitev sposobljenosti socialnih partnerjev. Tako da to vsekakor je v osrčju naše, naše agende tega kolegija komisije, to zagovarjamo od samega začetka in dosegamo rezultate. Tako da moram reči, da sem presenečen nad eh, tem, kar pravite, ker tega ne znam ravno umestiti v kontekst. Ampak ja, vsekako se da stvari izboljšati. So stvari v državo članicah, ki jih je potrebno izboljšati in to tudi zahtevamo od državo članic komisija eh, to upoštevati, upošteva in eh, elemente tega stebra vsekako upoštevamo. Potem glede ESF+, prihodni teden bomo predstavili konkreten predlog glede ESF, torej predlog uredbe. Res je, šli smo v smer ESF. In krivec sem jaz. Jaz sem tista, ki sem zahtevala od kolegov ravno to, kajti na ta način bomo lahko bolje investirali v ljudi, v človeški kapital, v najširšem smislu. To ne pomeni, da bo več denarja za najrevnejše, tega vam ne znam obljubiti, ampak eh, vsekakor ne moremo početi, kar hočemo s eh, skladom za socialne zadeve. Sicer ima večji delež v kohezijskem loncu kot do sedaj, ker imamo ne le probleme s konvergenco v Evrope. In to je problematika, ki jo imamo povsod v Evropi in ta denar bomo uporabili na najboljši možen način. Hvala, gospod Pavel, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisarka. Dve oziroma tri vprašanja imam, kar zadeva te teme. Koordinacija sistema za socialno varnost je v procesu pogajanj. Zelo me pa skrbi, da države članice uvajajo družinske prejemke v družinsko pravo. Avstrija, ki je prevzima predsedovanje 1. julija, ko se pogovarjamo o enakem plačilu za enako delo, moramo govoriti tudi o enakih ugodnostih za isto delo oziroma o enakih prejemkih. Tu me zanima vaše mnenje, kaj lahko komisija stori proti tem ukrepom v nacionalni zakonodaji. kajti tu gre za, eh, po mojem mnenju, diskriminacijo delavcev. Druga stvar, ki bi jo rad povdaril in to je dejal tudi, dejala tudi vode naše skupine Agnes, številka socialnega zavarovanja in karta socialnega zavarovanja. Zelo pomembno je, da se začnemo s tem ukvarjati že v tem mandatu, ker eh, mislim, da več ne moremo čakati. Po mojem mnenju je to pomembna prioriteta s tem je treba rešiti določene probleme, tega se popolnoma zavedam, ampak eh, zadevo moramo spraviti skupaj čim prej. Ja, mora biti eh, pravilno brez napak, ampak eh, mislim, da moramo tudi čim prej zaključiti s pogajanji, da bo še pred koncem tega mandata zadeva uveljavljena, kajti na ta način lahko rešimo pomembne težave, ki jih imamo v Evropi s tem v zvezi. No in ne na zadnje, še 10 sekund imam, razočaran sem nad tem, da smo uh, le podvojili Erasmus, sam bi se boril za vsaj trikrat toliko denarja, kar je tudi izglasoval parlament in resnično upam, da boste tudi vi eh, podprli ta predlog. Hvala lepa. Hvala, gospod Mann. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Dve minuti, če prav razumem. Kolega Perinski, ki ga sicer zelo uh, cenim, je nekoliko pretiraval s šestimi minutami in pol skoraj, ampak eh, dobro, jaz se bom držal dveh minut kar zadeva direktivo o napotenih delovcih. Zdaj smo se na začetku tedna seznanili s tem, da junija tega ne bomo obravnavali v parlamentu, ampak že maja, prihodni teden bomo glasovali o tem. Rad bi upozoril torej na to, da smo v odboru za poslovanje z 38 glasovi za in 14 proti dosegli veliko večinsko podporo. Ena zadeva, ki jo moramo imeti v mislih, eh, službena potovanja, številni eh, nismo še prepričani nad tem predlogom. Službena potovanja so zelo pomeno področje v Franciji in Belgiji je stvar takšna, da se otežujejo službena potovanja s tem, da je potrebno predhodno dostaviti dokumente, predhodno je potrebno prijaviti potovanja, če ne, so eh, kazni velike. In to naj bi zdaj vključili v uredbo, mi, teg, mi tega nismo našli, smo zelo natančno to preučili. Torej, imeti izjemo za 8 dni, ali je to ideja Evropske komisije, ali je to zdaj zagotovljeno ali ne, kajti gre za pomembno področje. Imam cel kup dopisov MSP-ev, ki pravijo, da to je za nas neizvedljivo. To so zgolj običajne službene poti. To ni nobeno izogibanje. Uh, zakonodajo o napotevanju delavcev, eh, tako da tu potrebujemo eh, jasna pravila in eh, mislim, da moramo tu odpraviti te pomisleke. No in s temi par sekundami naj še povem, kar zadeva Erasmus Plus, tu mislim, da se mora resnično nekaj premakti naprej. Marjane, Erasmus Plus je ključna evropska blagovna znamka in tu mislim, da je treba podariti, kako zelo pomembno je to, Eh, kako zelo pomenljivo je to in na ta način ljudem lahko prikažemo, kaj pomeni več Evrope. Hvala lepa, gospod Mann, besedo, kot dobi gospod Carinopolos, izvolite. Hvala lepa. O kakšni socialni Evropi govorimo? Poglejmo primer. Grčija. Včeraj je premijer Cipras v parlamentu slovesno dejal, da bo avgusta 2020 Grčija izstopila iz memoranduma in da se bo o, otresla nadzora institucij. Ali to drži, gospod Tyson? Kajte včeraj je bilo najavljeno e, tudi, da je grška vlada podpisala sporozum e, z Evropskim obrestnim, kolikor vidim, komisija predvideva e, oziroma načrtuje nove, zelo nepopularne ukrepe za obdobje do leta 2022. Eh, torej po koncu memoranduma, nobenega konca ni v, na vidiku, ne le konec ukrepov, celo novi ukrepi se načrtujejo brez jasnega časovnega okvira. In potem je tu še ena pomena zadeva vlade, za grško vlado. Pred kakršnokoli zakonodajno pobudo mora vlada dobiti odobritev institucij. Potem drugo, presežek 3,5 odstotka javnih financ za prihodnost. Tudi o tem smo govorili. No in to, ta presežek bo pač prišel iz eh, davkov, z dogovorom med Evropsko unijo in grško vlado. Kdo bo zdaj plačal za to povečanje davkov? Govorim o znižanju meje obdavčitve, kar eh, seveda najbolj udari po najrevnejših, po koncu leta 2018 je to tudi potem predlog privatizacije celo eh, vodovodov v Atenah in eh, v Salonu. Malo se katere ukrepe smo v Grči odpravili mm, zaradi memoranduma. Zdaj je govor o vračilu oziroma povrnitvi kolektivnih pogodb pod enim pogojem. Če podjetja služijo pa naj bi to odpravili. In v besedilu je govora o nirenih plač, brez kakršnih koli rokov, koliko časa naj to velja. Prišlo je do 17 znižanj pokojnin, tudi po avgustu do 18 prišlo do nižanja pokojnin. In tu zdaj potrebujemo odgovore, ali se bo zdaj nadzor trojke v, v Grčiji končal v augusta 2018. Hvala lepa, gospod Martin, Eduard, Eduard Martin, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala, Eduard, res je. Ja, leto dni pred. Uh, koncem mandata najaviti, da bo komisija zdaj naredila več na področju sociale, je sicer lepo in prav, ampak ta socialni, socialna boniteta trojnja, ki jo je najavil Juncker, mislim, da tudi zahteva svoje. Tako da mislim, da se je treba osredotočiti na kvaliteto, ne na kvantiteto. Zdaj, ne bom obsojal te pobude Evropske komisije, govorili ste o tem ravnovesju med eh, zasebnim in poklicnim življenjem in tu so države članice zelo dvolične. 14 eh, držav članic je preprečilo sprejeti te direktive in eh, zelo jezen sem, da je moja država tista, ki je prevzela pobudo za to, da smo to blokirali. Tako da upam, da ne boste popustili in da bomo omogočili pravično porazdelitev bremen med eh, moškimi in ženskami, kajti starševstvo ni zgolj vloga mater, je tudi vloga očetov in upam, da nas Evropska komisija tu ne bo razočarali, eh, mi vsekakor ne bomo popustili. Druga zadeva, na katero bi rad opozoril, je eh, ta, to vprašanje prehoda. Govorili ste o socialnih organizacijah, o socialnih partnerjih. Zelo dobro veste, da eh, v okviru reforme, čeprav to ni v vašem portfelju, smo mi želeli, da imamo v okviru te tranzicije posebne odbore, ki bi bili v stiku z, z, z terenom vi ste šli bolj v smer modernizacije, sklad za posodobitev. In socialni partnerji nimajo nobene besede tam in zanimajo, kakšno mesto želite dati socialnim partnerjem. Prav je, da se gremo to energetsko tranzicijo, energetski prihod, ampak eh, ne morete eh, reči, eh, ne vem, rudarjem na polskem, ja, rudnike bomo zaprli, potem pa čakajmo, kaj se bo zgodilo mislim, da je treba kaj postoriti tudi poprej, da se najprej pripravi eh, alternativna dejavnost prednice za pira rudnike, naprimer. Mi se zdaj pogajamo o tem, kako filtrirati tuje investicije. Tudi tu moram reči, da me stališče komisije in stališče sveta nekoliko preseneča, tudi stališče nekaterih kolegov v Ruskem parlamentu, ki ne želijo nobenih eh, omejitev. Veste, da bo posredno Kitajska masovno investirala v evropska visokotehnološka podjetja in mi bomo izgubili prednost. In tu izgubljamo, zato ker bo eh, Trump prepovedal prodajo našega jekla tam in mi bomo izgubili tehnološko prednost. In se eh, oprečujem, bom zdaj, bom zdaj zaključil, nekoliko dolg sem, govorili ste o enakopravnosti med moškimi in ženskami, dejali ste dobesedno, želim si, da bi vsi spoštovali ta pravila. Ja, bolje bi bilo, da bi rekli, da zahtevate, da vsi spoštujejo ta pravila. Prav, rekli ste, da si želite, morate zahtevati. Ko gre za uh, ekonomske ukrepe, zahtevate, ko gre za enakost med spoloma, pa želite. Ne, to ni želja, to je zahteva. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Marta. Gospod Balas. Oui, merci, madame, euh, de... Hvala lepa, gospa komisarka, za vašo prisotnost danes tu. Žal nisem uspel prisluhniti vašim eh, uvodnim. Uh, prispevkom skupaj s komisarjem Dombrovskisom nekoliko zamude sem imel, tako da v, v, s tem zvezi ne morem zastavljati vprašanj. Bi pa rad izpostavil dvoje. Najprej evropska številka socialnega razvarovanja. Jaz osebno to podpiram. Menim, da je to pomembno, e, kot e, je ja, gospod Pavel e, ravno prej. Mi socialisti podpiramo samo idejo Evropske kartice socialnega zavarovanja, kajti mislim, da je treba odpraviti nek paradoks. Uh, Številni kolegi tu prihajajo iz držav članice, eh, ki zavračajo evropeizacijo eh, socialnih sistemov, čež da je to vloga držav, ampak ko potem skušamo izvajati koordinacijo sistemov socialne varnosti, sam sem pristojen za to poročilo in o tem se pogovarjam s kolegi, pa ugotavljamo, da države ne opravljajo svojega dela, pa naj gre za nadzor, naj gre za uh, upravno usposobljenost, uh, da se torej potem dovolijo uh, premeščanja delavcev. In smo v situaciji, ko se je treba vprašati, kako zdaj zaščititi mm, državljane, ki so mobilni in ki nimajo ustreznega administrativnega odziva strani uprav. Tako da to ne more ostati tako in mislim, da je treba vsekakor dati podarek eh, naprednim inštrumentom v eh, Evropi, eh, tudi zagotoviti ustrezen nadzor, če želimo ravnovesje med mobilnostjo delavcev, kar je zapisano v naših evropskih dokumentih, in enakostjo obravnave, kar zadeva socialno varnost teh mobilnih delovcev. Drugih eh, rešitev ni, vsaj jaz jih ne vidim v tej fazi. Eh, vsekakor pa postaja eh, zelo težko povezovati eno z drugim. In tu imam naslednje vprašanje. In sicer, kdaj bomo dejansko digitalizirali vse postopke, ki so vezani na mobilnost delovcev danes? V mislih imam platformo ESSI, ki ste jo vi najavljali dokaj vehementno za leto 2019. To ni neka elektronska igračka. To je zelo resna stvar za nas in mislim, da eh, če se nekoliko eh, navežemo na sisteme, ki jih imamo v Belgiji, sistem Mimoza, eh, banka Carrefour in tako naprej, potem bomo lahko delavcem zagotovili bistveno boljšo zaščito, ker bomo imeli več informacij in nadzor bo bistveno bolj poenostavljen. Kar zadeva koordinatorja za, koordina, za koordinacijo sistemov socialnega zdravljenja. Te informacije potrebujemo zato, da bo parlament lahko delal eh, kar se da osredotočeno na eh, teh vprašanjih. Eh, toliko za enkrat imel bi še eno vprašanje glede čezmenih delavcev, ampak o tem več kasneje, ampak kar deva ESSI in digitalizacijo postopkov, kar bo potem privedlo do Evropske številke socialnega zavarovanja, to je nujno, kajti mislim, da potrebujemo določena jamstva, kar zadeva zavarovanja danes. Hvala. Najlepša hvala vsem hvala za te prispevke, gospod Dobrovskis in gospa Tyson, sta povedala, da je sedaj čas za rezultate, da se moramo osredotočiti na to. To smo slišali že na začetku današnje razprave. Obenem pa se vsi tudi zavedamo, da čas beži. Nimamo več veliko časa za to, da sprejmemo odločitve in res poskrbimo, da bomo lahko dosegli te rezultate še pred naslednjimi evropskimi volitvami. No, sedaj pa bi rada predala besedo vam, gospa komisarka. Slišali smo veliko vprašanj, ki pa so med seboj povezana. Upam, da vam bo uspelo odgovoriti na nje. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. No, bom poskusila biti kar se da kratka, saj nimamo veliko časa na razpolago. Spet bom spregovorila nizozemsko, če mi dovolite. Samo trenutek. Ah, ja. eh, eh, Eerste vooral uh, de kinderbijslagen, familietoeslagen, indexering van kinderbijslagen. Najprej glede jamstva za mlade in glede indeksacije. Oziroma jamstva za otroke, se opravičujem. Zelo jasno je, da tukaj komisija nekoliko zaostaja s to indeksacijo. Pravzaprav nimamo nobene evropske zakonodaje na tem področju. Ne moremo se privoščiti diskriminacije, nimamo pa ustrezne zakonodaje, ki bi to omogočila. Torej nimamo zakonodaje, ki bi omogočila, da se plačuje različne vsote, glede na to, kje živijo otroci. Sploh, če starši vplačujejo v v iste sisteme socialne varnosti. Torej, gre za isto institucijo, za isto mesto in potem ven dobite isto vsoto. Dobili smo sodbe v povezavi s posameznimi, posameznimi predlogi in odločitvenimi držav članic. Sedaj nekako ne moremo gibati, kaj bomo še vse naredili. Trenutno spremljamo vse, kar se dogaja. Seveda, ko bo čas za to, pa se bomo tudi ustrezno odzvali, tako kot to naredimo vedno. Socialna varnost, digitalna socialna varnost. Lahko sprejmemo številne pobude, ampak nujno je, da izkoristimo vse, kar imamo na voljo in da poskrbimo, da vse deluje, kar se da učinkovito. Zato smo tudi pripravili ESI. Zato tudi še naprej delamo na področju Evropske številke socialnega zavarovanja. Želimo namreč zagotoviti, da se kar se da posvetimo digitalizaciji in temu, da vse skupaj deluje kar se da učinkovito. Le tako bomo lahko dosegli svoje cilje. ESI 2019, države članice morajo to začeti izvajati, to je sedaj že jasno potem evropska številka socialnega zavarovanja. Tukaj lahko povem, da nam tega zaenkrat ni uspelo še upeljati, upamo pa, da nam bo to uspelo. Trenutno še nimamo dovolj tehničnih podrobnosti na tem področju. In vse skupaj bomo lahko naredili šele takrat, ko bomo imeli za to trdno in jasno podlago. Želimo namreč podati res kakovosten predlog. Potem pa še nekaj glede Erasmusa. Mislim, da vsi vemo, da je Erasmus ena od tistih naših glavnih blagovnih znamk, če se lahko tako izrazim. Ljudje so s tem zadovoljni, to tudi pomaga našim državljanom, da se počutijo evropejci. Erasmus daje ogromno priložnosti mladim, zato bi želeli ta program še razširiti. Prav zato smo pripravili program Erasmus Pro, ki bo kmalo vstopil v veljavo. Želimo namreč dati čim več priložnosti tudi tistim, ki so drženi v poklicnem usposabljanju. Ne želimo, da bi bilo vse skupaj osredotočeno le na študente na univerzah. Želimo poskrbeti, da imajo priložnost vsi študenti, ne glede na to, kakšno poklicno pot si izberejo. Da, proračun je nekoliko tesen, v naslednjih sedmih letih. Pa bomo poskušali podvojiti proračun za to. Vsekakor bom pritisnila na države članice, kolikor bo to mogoče, tako da bodo lete zagotovile Evropski uniji dovolj denarja, ki bo razpoložljiv tudi v te namene. Tako da bomo res zagotovili, da bo mogoče podvojiti proračun. Erasmus. Ne želimo narediti korakov nazaj, sploh ne na tako pomembnih področjih. Potem pa še nekaj glede direktive o napotitvi delavcev. Vesela sem, da je to na dnevnem redu za naslednji teden v Štrasburgu. In rada bi se zahvalila vsem za pozitivne rezultate na trialogih. O tem boste glasovali naslednji teden, Upam, da boste dosegli večino. Parlament je tukaj imel pomemben vpliv. V zadnjem tednu sem slišala zelo veliko o tem, prejela sem tudi dopis glede nekoga, ki mora naprimer na poslovno potovanje, naprimer drugo državo članico, da tam obišče stranko in tako naprej. Ampak tukaj ne gre za isto stvar. To je predvsej drugače od zagotavljanja storitev, zato same napotitve tega ne pokrivajo. Ampak no, bom še podrobneje odgovorila na to vprašanje v svojem dopisu, tako da boste imeli na razpolago res vse informacije. Glede Grčije če Grčija zapušča ta program, to ne pomeni, da sedaj Grčija nima nobenih zavez. Vse države članice imajo določene zaveze, določene obveznosti do Evropske unije. Sedaj se ne morem spuščati v podrobnosti glede tega, kakšen je bil dogovor med mojimi kolegi in Grčijo. Lahko pa povem naslednje. Če bodo v okviru te komisije pripravljeni novi programi za Grčijo, potem bomo tukaj vsekakor opravili tudi socialno oceno učinka. Toliko glede situacije v Grči. Potem še nekaj glede trgovine. Vemo, da so se določeni sporazumi prekinili in da je sedaj situacija nekoliko negotova, ampak ampak komisarka Malmström se zelo trudi za to, da bi poiskala ustrezne rešitve za trenutno situacijo. Želimo namreč zagotoviti, da bodo naši strateški interesi ohranjeni. Potem glede nediskriminacije, kolega nas je zapustil, ampak lahko povem, da ima prav. Da, ko govorimo o nediskriminaciji, ne moremo reči, da si tega želimo, moramo zahtevati, da se s tem res ukvarjamo. Prej sem se zmotila, ampak želim, da je to jasno, vsi se strinjamo. Nujno je, da se te zaveze spoštuje. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka, za te jedrnate odgovore. Hvala, da ste nam podali kar se da veliko odgovorov na zastavljena vprašanja. Sedaj pa mislim, da lahko nadaljujemo s četrto točko na dnevnem redu. Najbrž bomo nekoliko pozni pri glasovanju, ampak vseeno, gospa komisarka, rada bi vam predala besedo, da predstavite Evropski organ za delo. Potem pa bo čas tudi za krajšo jedrnato razpravo, tako da bo lahko naše glasovanje potekalo tako, kot mora. Zdaj pa. Beseda je vaša, gospa Tyson. Uh, Najlepša hvala, da sem danes lahko z vami, tako da predstavim naš predlog glede Evropskega organa za delo. Naš predlog je precej ambiciozen, ampak kot veste, ne gre za neko izolirano pobudo. Tukaj moramo pogledati na, širšo, na širši kontekst, zato da si želimo zagotoviti pravično mobilnost delovne sile. To je ena od naših prioritet in mislim, da je to da postalo jasno tudi iz vaših vprašanj. Nujno, to je nujno zato, da okrepimo socialno dimenzijo Evrope in socialne pravice. Pripravili smo več pobud, zato bi zagotovili pravičnost na trgu dela. Svet in parlament sta sprejela izvedben izvedbeno direktivo za napotitev, potem smo mi pripravili eh, revidirano različico te direktive in po daljših pogajanjih bo revidirana direktiva tudi na dnevnem redu naslednjega plenarnega zasedanja. Potem koordinacija sistemov socialne varnosti, tudi o tej uredbi sedaj spravljate v okviru vašega odbora. In upam, da bomo lahko v prihodnjih mesecih tudi začeli s trialogi. s temi pobudami bomo revidirali tiste vsebinske, tiste vsebinska pravila, sedaj pa moramo pripraviti tudi ustrezna pravila, ki bodo zagotovila, da se ta, da se ta vsebina tudi ustrezno izvaja. 70 milijonov evropejcev dela na čezmejni ravni, tudi podjet, številna podjetja delajo na čezmejni ravni in oni pričakujejo od nas, da bomo ustrezno izvrševali vse predpise. Če želimo zagotoviti pravično mobilnost delavcev, moramo zagotoviti, da imajo nacionalni organi na voljo vse potrebno za to, da lahko izvršujejo prenovljene evropske predpise v čezmejnih situacijah. Trenutno se soočamo s številnimi izzivi. Nacionalni organi pogosto ne dobijo ustreznih informacij od drugih organov. Včasih se zgodi, da informacije niso na voljo oziroma jih drugi organi ne delijo. Nimamo skupnih mehanizmov za skupne čezmejne inšpekcije in nimamo tudi ustreznih mehanizmov medijacije za čezmejne potrebe. Zato je komisija predlagala, da bi vzpostavili trajno strukturo Evropskega organa za delo. Šlo bi za organ, ki bi pravzaprav podpiral organe držav članic, ki se ukvarjajo s čezmejnimi vidiki mobilnosti delavcev. Evropski organ za delo bo tako zapolnil tisto vrzel pri izvrševanju pravil za mobilnost delavcev in socialno varnost. Zagotavljal bo ustrezna orodja za deljenje informacij in za to za reševanje čezmejnih sporov na učinkovit in kar se da hiter način. Rada bi bila jasna, kakšna, če se pa ta Evropski organ za delo ne bo počel. Ta organ ne bo prevzel nalog nacionalnih organov. Naloga tega organa je, da spodbuja in pomaga nacionalnim organom pri izvajanju evropske zakonodaje. Ela pa ne bo nadomestila nacionalnih organov. Ela zato ne bo spremenila delitve pristojnosti med državami članicami in Evropsko unijo in se tudi ne bo mešala v avtonomijo socialnih partnerjev pri vzpostavljanju dogovorov znotraj sistemov. V osnovi bo ta Evropski organ za delo imel operativno vlogo in bo poskušal zagotoviti to, da se pravzaprav vsi predpisi izvajajo na hiter, poenostavljen in učinkovit način. Zagotavljal bo podporo državam članicam, na področju mobilnosti delovne sile v čezmejnih situacijah. Tukaj se bo upoštevalo tako napotitve delavcev kot koordinacije sistemov socialne varnosti. Poleg tega bo ta organ spodbujal sodelovanje med nacionalnimi organi, sploh ko gre za jasne čezmejne vidike. Mi predlagamo, da bi ta organ imel tri glavne cilje. Najprej poenostavitev dostopa do informacij tako za posameznike kot za delodajalce, torej informacije o pravicah in dolžnostih. Potem drugi cilj, spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi organi pri čezmenem izvajanju prava unije in tretji cilj, zagotavljanje medijacije v primeru čezmenih sporov med različnimi nacionalnimi organi. To so glavni cilji. Ti glavni cilji pa postanejo potem še bolj konkretni, če si pogledamo posamezne naloge tega organa. Najprej, ELA mora zagotoviti, da je mobilnost za posameznike in delodajalce lažja. Kako? Tako, da se spodbuja in omogoča dostop do informacij glede pravic in dolžnosti, pa tudi glede dostopa do storitev za mobilnost delovne sile. Ne, ne želimo podvajati že obstoječih informacijskih sistemov. In zato smo pravzaprav predvideli, da bo ta organ začel upravljati s portalom Euresa za mobilnost delovne sile in tudi Evropski urad za usklajevanje, ki pravzaprav predstavlja mrežo organov držav članic na področju mobilnosti delovne sile znotraj Evropske unije, pa tudi Švice. Potem ta organ bo zagotavljal podporo nacionalnim organom in poskušal zagotoviti učinkovito sodelovanje med organi. To so tiste glavne naloge ELE. Gre za učinkovito izvrševanje evropske zakonodaje in boj proti zlorabam in goljufijam. ELA bo poskušala poenostaviti izmenjevanje informacij med, evropske, eh, med nacionalnimi organi in spodbujala bo skupne in usklejene čezmejne inšpekcije med državami članicami. Seveda, to lahko tudi predlaga državam članicam. Poleg tega bo skrbel, ta organ skrbel za medijacijo med nacionalnimi organi v primeru, da pride do različnih sporov pri izvajanju evropske zakonodaje. Naš predlog predvideva tudi to, da bo organ spodbujal zmogljivost nacionalnih organov, potem izvajal bo čezmejne analize, ocene tvegan glede čezmejne mobilnosti delovne sile in potem bo ta organ tudi spodbujal sodelovanje med različnimi zainteresiranimi stranmi, v primeru različnih mot na trgu dela na čezmejni ravni, naprimer v primeru prestrukturiran podjetij. Pri vseh teh nalogah pa bo Evropski organ za delo se pravzaprav odprl na že obstoječe organe, organe in agencije, tako kot se je to zgodilo z EU OŠO, EDF-om in drugimi, ki delajo na področju na tem področju. Treba je zagotoviti ustrezno komplementarnost z njihovimi dejavnostmi. Tukaj se bo ta agencija opirala na njihovo znanje, naprimer na področju zdravja na delu, upravljanja s podjetmi in nekaterih drugih področjih. Evropski organ za delo pa bo sodeloval tudi z drugimi evropskimi agencijami, ki so relevantne, naprimer Europol in Eurojust, predvsem na področju kaznivih dejanj na ki so povezana s mobilnostjo delovne sile. Kot vidite, pred nami so številni izzivi. Naloga, ki nas čaka, je precej zapletena. Ampak mi smo temu res predani in želimo, da bo ta Evropski organ za delo uspešen. Gre za eno od temeljnih svoboščin Evropske unije, za prost pretok delavcev. In zato je nujno, da smo na tem področju kaseda ambiciozni. Naš predlog za Evropski organ za delo je ambiciozen. In želim vsi, da bi, tudi, da bi tudi Evropski parlament postal gonilna sila na področju tega predloga. Ta parlament je, gospa predsedujoča, že večkrat podaril, kako nujno je, da zagotovimo ustrezno izvajanje evropske zakonodaje v povezavi s čezmejno mobilnostjo delovne sile. Tukaj imam v mislih eh, resolucijo iz leta 2016 o socialnem dumpingu in potem Eh, resolucijo o učinkovitih delovnih inšpekcijah, zato da bi se izboljšali delovni pogoji v Evropi. Računam na vašo pomoč, na vašo predanost, zato da bomo zagotovili pravično mobilnost delovne sile. In da, seveda, moj kabinet, moji kolegi in jaz smo tukaj zato, da vam pomagamo, da podpremo parlament in svet pri tem zakonodajnem predlogu. Evropski organ za delo bi radi vzpostavili v okviru leta 2019. To je naš cilj. Predanost in zavedanost poročevalca vašega odbora, pa tudi vseh članov tega odbora bo zato ključnega pomena, če želimo to doseči. Res računam na vaše sodelovanje v povezavi s tem tako zelo pomembnim predlogom. Hvala. E hvala. Sedaj pa je na vrsti ELS. Gospod Lenners. Eh, eh, Najlepša hvala, predsedujoča. Rad bi se vam zahvalil, da ste nas osebno obiskali, zato da lahko danes razpravljamo o tem. Želimo si pravičnega trga kjer ne bo nepoštene konkurence. Želimo zagotoviti ustrezno zaščito za delavce. Pri tem se moramo osredotočiti na dva vidika. Najprej potrebujemo ustrezne predpise. V zadnjem mandatu se je, mislim, da situacija izboljšala. Delali smo na svežnju za mobilnost in številnih drugih področjih. Veliko smo dosegli, ampak sedaj je treba to začeti izvajati v zadnjih letih smo videli, da, so, da je vse več delavcev dela na čezmejni ravni. In zato je nujno, da zagotovimo tudi ustrezne inšpekcije. Te inšpekcije ne morejo biti omejene le na eno državo. Nujno je, da na tem področju zagotovimo več sodelovanja. S tem predlogom ste vsekakor zagotovili dobro izhodiščno točko. Mislim, da vas moramo tukaj podpreti. Mislim, da ta predlog predstavlja dobro osnovo za našo razpravo. Kakšna je bila po mojem mnenju idealna situacija? Želimo si, da bi bil ta Evropski organ za delo kar se da učinkovit in da bi prinašal neko dodano vrednost v praksi, te se osredotočal predvsem na operativne vidike pri izvajanju potrebujemo Evropski organ za delo, v okviru katerega bo jasno opredeljena njegova vloga, pa tudi sredstva za izvajanje te vloge. V parlamentu sedaj govorimo naprimer o zagotavljanju informacij. To je ključnega pomena. Kako se bomo s tem spopadli? Kako bomo zagotovili, da imajo državljani vse informacije glede svojih pravic in dolžnosti. Tukaj pa moramo poštevati tudi davčno politiko, davke, koordinacijo na tem področju. Kako bo torej Evropski organ za delo reševal vse to? Glede, glede izvajanja, me zanima, ali ste nameravali vse vključiti na na isto mesto, tudi, naprimer, um, ste želeli s tem vključiti socialne partnerje? Ali ne bi bilo morda bolje, da bi imeli več različnih instrumentov, s katerimi bi spodbujali države članice, da bi sodelovali pri čezmejnih inšpekcijah? Govorili smo tudi o sodelovanju z Europolom, to ste omenili. Potem inšpekcije na čezmejni ravni. Povedali ste veliko zanimivih in povebnih stvari. Tudi v uvodnih izjavah je to zapisano. Ampak mene zanima, kako bi to sodelovanje potem v praksi res potekalo. Morda bi morali biti tu bolj jasni. Potem pa še medijacija. Tudi ta vidik bi lahko okrepili. Menim, da smo v okviru tega odbora lahko pogovarjali o številnih vprašanjih, ki so povezana s tem predlogom. Sam vsekakor pozdravljam to, da ste ambiciozni. Pozdravljam vaš ambiciozen dnevni red. Ali je mogoče, da to začne delovati v okviru leta 2019? Mislim, da je to potrebno in zato sem pripravljen sodelovati z vsemi udeleženimi. Hvala. Zdaj SD. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad opravičil kolegom. Predolgo sem govoril pri prejšnji razpravi nisem bil pozoren na uro, to se mi ponavadi ne dogaja. Ampak no, pravzaprav nisem vedel, kako naj eh, spregovorim o tem. Cene se povišujejo, uh, davkov se ne plačuje in to je eden od tistih glavnih, ena od glavnih težav, ki jo moram tudi danes izpostaviti. Sedaj pa glede Evropskega organa za delo, lahko povem, da se tukaj strinjam s kolegi, z komisarko. Strinjam se z vašo ravnjo ambicije. Mislim, da se moramo res potruditi za to, da bomo vzpostavili dobro delujoč organ za delo. Sedaj pa bi rad izpostavil tri vidike. Komisarka je tudi sama že to omenila. Gre za poenostavljanje sodelovanja med nacionalnimi organi držav članic. Da, sodelovanje je tukaj ključnega pomena. To je treba okrepiti. Ampak kakšni so pa tukaj tiste glavne težave na notranjem trgu? Tukaj gre predvsem za neučinkovito izvrševanje pravil, ki so povezana s čezmejno mobilnostjo. Kako bo potem ta organ tukaj pomagal krepiti vlogo in pristojnosti nacionalnih organov pri izvajanju ustreznih inšpekcij in zaščite v primeru čezmejne mobilnosti. Tukaj govorim tudi o ustreznih sankcijah, ki bodo zagotovile možnost praktičnega izvajanja predpisov. Potem drugič. Ena od nalog organa za delo je tudi to, da pomaga nacionalnim organom pri izvajanju načel pravične mobilnosti primeri kršitve mobilnosti bi torej po mojem mnenju morali biti bolj jasno opredeljeni v evropski zakonodaji. Tudi analitična funkcija tega organa se mi zdi pomembna. Ali je to dovolj za to, da bomo lahko odgovorili na pričakovanja državljanov in zainteresiranih strani, da bomo zagotovili večjo zaščito? Ali ne bi bilo bolje, da bi ta Evropski organ za delo pripravil tudi ustrezna priporočila za nacionalne organe? v primeru moten na področju načel eh, notranjega trga je to po mojem mnenju zelo pomembno za zagotavljanje ustrezne konkurence. Sedaj pa še nekaj. Komisija poskuša rešiti vprašanje številnih struktur, ki se sedaj ukvarjajo s tem področjem. Komisija želi to poenostaviti in mislim, da moramo to podpreti ampak vsem skupaj pa je nujno, da sedaj ne izgubimo nekaterih pomembnih funkcij in nalog, ki jih trenutno izvajajo določene strukture in organi, ki jih bo sedaj prevzel Evropski organ za delo. Mislim, da ni čisto jasno, kako bo potekalo in ohranjeno to delo Evropske platforme za boj proti neprijavljenemu delu. Mislim, da Evropski organ za delo predstavlja odlično priložnost za nadaljni boj proti neprijavljenemu delu. Mislim, da je možno, da s tem rešimo trenutne pomankljivosti res mislim, da moramo izkoristiti to priložnost. Hvala. Uh, uh, gospa Trebesius je naslednja, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se še enkrat gospi Tyson, komisarki za predstavitev, izčrpno predstavitev organa za delo. Moja politična skupina se bo seveda še vnaprej zauzimala za pravice delavcev. Mi pa smo prepričani, da je razdelitev pristojnosti, ki izhaja iz pogodb nekaj, kar je treba ohraniti. Hvala lepa za to, da ste dajali, da ILA ne bodo bila dodatnih pristojnosti, ampak da bodo ostale pristojnosti, ki jih imajo sedaj države članice in pa Evropska komisija. Seveda, Evropski organ za delo je nekaj zelo pomembnega. Ta organ bo dopolneval in pa pomagal organom, nacionalnim organom, ampak jih ne bo nadomeščal. Sodelovanje in izmenjava informacij med organi in pa podpora pri izgradnji zmogljivosti Vse to ste eh, navedli in eh, tu vidimo mi velike koristi. Seveda je lahko izmenjava informacij koristna, zato da bi se izognili socialnim prevaram in pa da bi izkorenili eh, krivice. To, da naj opozorim na neko past. Torej, Velike organizacije so ranljive za kibernetski kriminal in zato je treba tukaj nujno upoštevati tudi varnostni vidik. In potem je to ena točka, o kateri niste spregovorili, je pa to po mojem mnenju pomembno vprašanje, eh, ko gre za financiranje tega prihodnega organa. To je povezano sa stroški agencije in pa seveda se eh, poraja vprašanje, odkot bomo vzeli ta denar. Eh, vemo, da bo Brexit imel določen vpliv, predstavljen je bil nov proračun, pa vendarle obstajajo določene negotovosti, eh, kar se tiče financiranja. Eh, moja vladična skupina se zauzima za veliko proračunsko disciplino in zato je pomembno, da mora biti preverimo, ali obstajajo programi Evropske unije, eh, ki bi jih lahko ustavili. Uh, ali pa bi, uh, so to tisti programi, um, ki izhajajo iz določenja proračunskih vrstic, s katerimi bi lahko v prihodnje financirali uh, nov organ za delo. Thank you, um, thank you, Najlepša hvala, hvala gospa komisarka za podani predlog. Mislim, da gre za še en košček sestavljenke, s katerim lahko dopolnimo celotni pregled ki je povezan tudi z napotitvami delavcem in koordinacijo socialne varnosti. Tudi sami ste to že povdarili. Torej, vloga Evropskega organa za delo bo to, da zagotavlja ustrezno izvrševanje evropske zakonodaje in da zagotavlja ustrezen boj proti goljufijam in zlorabam. Če pogledam, kakšne so naloge, kakšne so vloge tega organa za delo, lahko povem, da se mi zdi, da gre pravzaprav za zelo obsežno zavezo, Na podlagi tega predloga bo Evropski organ za delo nadomestil nekatere trenutno obstoječe strukture. Mislim, da bo prevzel tudi upravljanje EURES-a in zato bo moral sodelovati s številnimi različnimi organi, podjetji in tako naprej. Poleg tega je iz tega predloga tudi jasno, da če Evropski organ za delo izveza določene nepravilnosti, ki so zunaj njegovega področja delovanja, naprimer zdravja in varnosti, potem mora nekako prijaviti te nepravilnosti in sodelovati s pristojnimi organi tudi na tem področju. Povezavi s tem se mi pojavlja vprašanje. Ta organ bo nadomestil številne druge organe in strukture. In sodelovati mora s številnimi organi, zato menim, da da gre za neko pomembno obsežno zavezo? Ali ste prepričani, da je proračun, ki ste ga temu namenili, ustrezen, proračun, ki ga imamo za to na voljo? To je moje prvo vprašanje. Potem pa še eno vprašanje v povezavi s tem. Mislim, da ste ga zastavljali že gospod Lenars in gospod Parinski. In sicer gre za to, kako, kako bomo to naredili. Omenila sem zdravje in varnost. Na če bo Ela imela tudi neko vlogo zunaj njenega področja delovanja, torej da mora o tem poročati in sodelovati s pristojnimi organi, potem se sprašujem, kakšne kanale bo ta organ za delo uporabil za to. Mislim, da so vaši nameni dobri, ampak treba je še bolj jasno opredeliti posamezne podrobnosti, kako je mogoče doseči določene konkretne zadeve. Potem pa še nekaj. Če pogledamo, kakšno bo delo Evropskega organa za delo, je jasno, da moramo zagotoviti, da bo delo organa učinkovito. Kako lahko to dosežemo? Mislim, da lahko to dosežemo tako, da zagotovimo, da, se, da je ESSI ustrezno delujoč. Drugi so že zastavili vprašanje glede tega, ali bodo države članice res vzpostavili ta sistem do leta 2019. Vi ste odgovorili na to, da, da to morajo države članice storiti. Ampak mene zanima, ali imate trenutno informacije, ali trenutno pričakujete, da bodo države članice to res storile? Oziroma, ali menite, da se bo vsaj to v veliki meri zgodilo do tega leta? Hvala. Thank you. Then I'll give the floor to the GUE representative. Uh, uh, hvala. Zdaj predstavnik GUE, Lopez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila komisarki Tyson za predstavljeni predlog. Nasplošno lahko povem, da pozdravljamo to, da bi se vzpostavil Evropski organ za delo. Seveda, če je glavni namen tega organa boj proti socialnemu dumpingu in goljufijem. Prost pretok oseb lahko deluje samo, če se ustrezno upošteva in izvršuje vse predpise. Spodbujamo pobude, ki so namenjene temu, da bi se spodbudilo sodelovanje in koordinacijo med nacionalnimi organi. Ampak nažalost smo pa tudi videli, da pravzaprav države članice kršijo vse mehanizme za spremljanje in sodelovanje. Zato imamo tukaj določene pomisleke. Če se želimo boriti proti socialnemu dumpingu, pravzaprav ne moremo biti prepričani, ali bo to mogoče izvrševati v okviru Evropskega organa za delo. Morda se bo zgodilo, da pravzaprav ta organ ne bo imel nobenih ustreznih povlastil oziroma moči, da bi se res boril proti tej vrsti socialnega dumpinga. Komisija je že večkrat pripravila uh, različne predloge v okviru trenutnega mandata, pa pravzaprav nismo dosegli nobenega konkretnega napredka. Potem pa še nekaj glede napotenih delavcev. Vidimo, da so ljudje drugače plačni za isto opravljeno delo. Zato se mi zastavlja vprašanje, ali bo Evropski organ za delo res učinkovit v boju proti socialnemu dumpingu, ali bo res učinkovit pri zagotavljanju standardov, ali bo res lahko ukrepal če se standardov ne bo ustrezno izvajalo. Mislim, da je zelo pomembno, da se borimo proti socialnemu dumpingu in zato mislim, da bi morala biti to tudi glavna naloga Evropskega organa za delo. Najprej koordinacija med nacionalnimi organi, da seveda to mora delovati, to je treba zagotoviti znotraj Evropske unije, treba je zagotoviti ustrezno izvajanje standardov za zaščito delavcev. Vse pa vseeno sprašujemo, ali bo ta nov organ res dosegal neke ustrezne rezultate, ali bo zato koordinacija res boljša. Zanima nas, kakšni bodo konkretni mehanizmi, ki bodo omogočali ukrepanje v primeru kršitve strani držav članic oziroma da pride do kršitve nekih pravic. Hvala. Thank you very much and thanks, uh, Madam. Prosperantke, hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospa komisarka. Mislim, da ta predlog priznava resničnost, ki jo poznamo že nekaj časa, namreč, da imamo evropski eh, trg dela in da zato potrebujemo nadzorni organ, ki bo pogledal, kaj se na tem trgu dogajala. Načeloma torej ta predlog pozdravljamo. To, da seveda gre tukaj za zelo zapletene določbe in pri politiki gre pogosto za denar in za moč. In v tej smeri gre tudi moje vprašanje, kajti pogledala sem si vaš predlog. In zelo je spodbuden in um, predstavlja medijacijo, um, poenostavitev in tako naprej. Ampak vprašanje je, ali bo organ na koncu res imel moč. Kaj se bo zgodilo v primeru konflikta? Ali bo organ lahko prisilil države članice? da dajo na voljo v določenem času informacije, ko bo prišlo eh, do zlorabe, da bo moč ukrepati. Kajti, če se ni bilo v zadnjih letih, torej, eh, bila je volja, da bi eh, inšpekcijski organi sodelovali, ampak vprašanje je, da se to potem ob koncu ni zgodilo. In potem drugo vprašanje. Denar. Eh, Omenili ste skupne inšpekcije, ki naj bi se izvajale, seveda bo to stalo denar. Zanima me, koliko denarja ste predvideli za to? Koliko inšpekcij ste predvideli in kako boste zagotovili, da bo za to na voljo denar, da bodo za to na voljo možnosti? Kajti uh, ključnega pomena je, da bo organ za delo deloval, ampak da bo imel tudi vpliv na uh, tem trgu dela. Hvala. Hvala lepa, gospod Rajnke. IFDD. E je kdo tu? Ne. Kdo iz vrst ENF? Ne. Gospa Helga Stevens je prosila za besedo. Izvolite, na voljo imate dve minuti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Veste, da vas dejavno podpiram. Zlasti, eh, kar se tiče enake obravnave moških in žensk in kar se tiče delovnih pogojev. Pomembno je, da države članice sodelujejo eh, v boju proti goljufijam in pa eh, črnemu delu. Ob tem vas povsem podpiram, kot veste. Sedaj razpravljamo o Evropskem organu za delo. Države članice so pristojne za nadzor. Nacionalni inšpektori eh, imajo seveda lasne delovne metode in zato se sprašujem, ali bo Evropski organ za delo nadomestil nacionalne inšpektore, morda ne danes, ampak v prihodnosti. In če evropski organ ne bo dobro delal, kaj se bo potem zgodilo? Dajali ste, da bomo čez pet let preverjali, ali bi bilo potrebno spremeniti mandat organa. Bojim se, da delamo danes prve korake v smeri evropskih inšpekcij. Ali me lahko prepričate, da to ni vaš namen in da naj bi ta evropski organ predstavljal dodatno vrednost in da ne bo nadomestil nacionalnih pristojnosti. Potem moje drugo vprašanje. Kako je s pravnim statusom tega organa? Naprimer, eh, odnos do sodišča. Hvala lepa vnaprej za vaše odgovore. Hvala lepa, gospod Dečen. Jean-Claude Juncker je eh, Evropa. Eh, gospod Juncker je Evropski organ predstavil sa sledičimi besedami. Absurdno je, da eh, bančni eh, organ nadzoruje ali se bančni standardi nadzorujejo in absurdno je, da nimamo skupnega evropskega organa, ki bi zagotavljal pravičnost na notranjem trgu. Ustvarili bomo ta evropski organ. Tako kot gospod Juncker tudi mi želimo pravičen notranji trg. To, da kako. Uh, Toda ta notranji trg ni pravičen številnih, na številnih področjih. Ko gre za čezmejne oblike zaposlovanja, potrebujemo tudi čezmejni nadzor. Socialni standardi se kršijo, naprimer. Eh, preko um, družb um, nabiralnikov, to gre na škodo delavcev, pa tudi na škodo tistih podjetij, ki spoštujajo delovnopravne standarde. Moje vprašanje je, če sem vas pravilno razumel, eh, gospa komisarka, sledeče. Torej, predlog Evropske komisije pravi, da bo šlo za delovni nadzor Ehm, eh, ki ga zaprosi zadevna država članica, kjer naj bi se izvajal ta nadzor. Mene zanima sledeče. Kako je sa socialnimi partnerji? Ali nima, ne bi morali tudi oni dobiti pravico, da zaprosijo za takšen nadzor? To bi se mi meni zdelo pomembno, kajti na ta način bi zagotovili, da bi prišlo do tega nadzora, do teh inšpekcij. Socialni partneri na kraju samem najbolj poznajo položaj in lahko kot prvi ocenijo, ali je prišlo do kršitev eh, socialno-pravnih in delovno-pravnih predpisov. Kaj menite o tem predlogu? Hvala lepa, gospod Dečan, gospa Jungirius in potem bo dobila besedo gospa komisarka prišlo bo do določene zamude, kar se tiče glasovanja, ampak eh, to je pač pomembna tema. Torej, gospa uh, eh, Jungirius in potem gospa Tyson. Hvala lepa, ne bom govorila dolgo. Uh, nič uh, ne bom. Uh, trosila prijaznih besed o tem, kako sem zadovoljna s tem predlogom. Torej, vprašanja. Zakaj komisija ne želi zavezati nacionalnih inšpekcij, da bi sodelovale v okviru skupnih ali hkratnih inšpekcij? To je bilo moje prvo vprašanje. In drugo vprašanje. Če pride do jasnega primera izkoriščanja, kako bo organ izvedel za te primere? Ali bodo imeli sindikati dostop do uh, dokumentov v zvezi s konkretnimi primeri in kako se bo organ hitro odzval? In moje zadnje vprašanje bi bilo sledeče. Ali bomo ob koncu imeli črno listo uh, podjetij pošnih nabiralnikov, ki zlorabljajo sistem, kajti po mojem mnenju bi to pozitivno vplivalo na trg dela. Hvala lepa. Gospa Tyson. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bom govorila dolgo, vem, da je pred vami glasovanje in verjetno boste številni zaposlili Brusel. Gospod Lenac, poročevalec, velim vam veliko sreče pri tem poročilu. Pred vami je res težka naloga, ampak vem, da vam bo uspelo. Eh, gotovo boste to zadevo uspešno pripeljali do konca, tako da bo to tudi res delovalo. Kaj ti samo rezultat šteje, šele potem bomo videli, kako bo s tem organom. Namreč takrat, ko bo eh, organ res deloval, upajmo, da še v tem mandatu. Odgovorili ste že mm, na številne vprašanja, torej slišali smo zelo zanimive vprašanja in komentarje in seveda bomo na tem delali, seveda bomo sodelovali tudi z eh, delavci. Potem bomo tudi videli, kakšno bo ob koncu mnenje parlamenta. Eh, že sedaj bi se rada zahvalila vsem vam, eh, ki delate na izboljšavi našega predloga. Vedno pravim, da počnemo, to, kar je v naši moči, eh, podpirajo nas kolegi, ampak seveda eh, bomo z veseljem sprejeli predloge za izboljšavo. To velja za ta dosje, tako kot tudi za druge. Sedaj pa k vašim vprašanjem. Gospa predsedojoča. Slišali smo številna vprašanja v zvezi s sledečim. Zakaj ne zavežemo držav članic eh, k sodelovanju in kaj bo, če bodo države članice zavrnile sodelovanje? Imamo uh, torej uh, številne uh, predpise, o, imamo direktivo o napotitvi delavcev, potem imamo uredbo o koordinaciji sistema socialnih varnosti, potem imamo tudi izvedbene akte. Uh, torej, kot rečeno, v vseh teh inštrumentih imamo predpise. Države, članice je treba nekako pripeljati skupaj, zato da bodo sodelovali v okviru enega organa, eh, ki bo podpiral države članice. Tu gre za zaupanje in to je najpomembnejše. In zaupanje se krepi eh, preko vsakodnevnega dela, preko izmenjave informacij, preko sodelovanja med državami članicami. In mislim, da bi na ta način lahko okrepili države članice. In na ta način bodo države članice tudi uh, bolj pripravljene dajati na voljo informacije, tako da bomo od tega sodelovanja res nekaj imeli in da ne bo vedno več socialnega dumpinga, ampak vedno manj. Sesti moramo za isto mizo, sodelovati moramo in vzpostaviti zaupanje, tako da bodo države članice zagotavljale to, kar od njih pričakujemo. in um, iz um, uh, navedenih instrumentov izhajajo tudi sankcije. Potem, kar se tiče platformo uh, za boj proti neprijavljenemu delu. Da, to želimo prevzeti in okrepiti. Nesporno si uh, želimo teh predpisov za Evropski organ za uh, delo tako da bomo imeli na voljo še več instrumentov za boj proti neprijavljenemu delu in to velja tudi za to platformo. E, to je do, nekaj dobrega, vidimo, da je možno, treba je samo razmisliti o strukturi. Potem nekaj besed o financiranju. Najprej smo se vprašali, kaj potrebujemo. Želimo postopati stroškovno učinkovito. Koliko ljudi potrebujemo? Kako naj bi to financirali? Eh, zato že imamo izračune, proračun je že predviden in je že eh, zabeleženo v finančnem okviru. Torej, že smo predvideli sredstva. Verjemite mi, naši izračuni eh, so bili sprejeti tudi se strani naših proračunskih strokovnjakov in ti so dajali, da je proračun zadovoljiv. Če pa bi še naprej imeli socialni dumping, potem je treba razmisliti o tem, ali lahko. Um, Ali se lahko temu zaprstavimo za zakoni? Tukaj imamo klasične postopke, torej postopke eh, pri kršitvi in imamo tudi zakonodajo, v skladu sa katero potem lahko to preganjamo. Ampak zato potrebujemo inšpekcije, zato potrebujemo koordinacijo, okrepljeno koordinacijo. Gospa Harkin, no, proračun. E, torej, kot rečeno, proračun je že predviden v večletnem finančnem okviru in je tudi že v naslednjem proračunu. Kako bomo to uresničili? Namen je dober, ampak kako bomo to izvajali? Vemo, da je pred nami težek korak in da bi ta korak olajšali, smo ustanovili posvetovalno skupino, e, kjer so tudi tehnični strokovnjaki iz Evropskega parlamenta. Za nami je že ena seja in ta hip razmišljamo o tem, kako bi lahko to tudi izvajali. Nekaj je zapisati zakon, nekaj drugega je pa zakon izvajati. pogledati moramo, ki obstajajo še uvire in treba je poiskati najboljšo strukturo. Organ, um, Evropski organ za delo naj bi začel delovati leta 2019. Države članice bomo na to opozorili in res pričakujemo, da bodo države članice sodelovale. Potem imamo tu še specifično vprašanje, zakaj nismo šli dlje pri skupnih inšpekcijah. koliko inšpektorjev in kdo natančno bo opravljal kaj. Vse to bomo vedeli takrat, ko bo uh, vse vzpostavljeno in sedaj tečejo priprave. Denar za to je že predviden. Kot rečeno, to je že predvideno v večletnem finančnem okviru. In potem ste vprašali, ali naj bi uh, pri nadzoru odigrali vlogo tudi socialni partnerji, ampak to velja za nacionalno raven, ne za evropsko raven. Vsi socialni partnerji bodo imeli možnost, da eh, sodelujejo in da se neposredno obrnajo na organ, ampak najprej je treba to zagotoviti na nacionalni ravni. Potem ste omenili tudi trojanskega konja in ali bi evropski organ lahko postal neke vrste trojanski kon. Ne. Um, namen organa je krepitev nacionalnih organov in um, organ bo poskušal. Um, okrepiti sodelovanje med nacionalnimi organi in ne bo nadomestil nacionalnih organov. In seveda imamo tudi eh, klauzulo o pregledu. Tukaj gre tudi za dobro upravljanje organa. In seveda bo potrebno dobro upravljanje organa ponovno preveriti in tako kot običajno bomo to preverjali skupaj z vami. Naj opozorim na to, da smo tukaj, tudi tukaj upoštevali sorazmernost. Šli bomo tako daleč, kot lahko in moramo. Nikakor ne želimo stvari prevzeti od držav članic. Vi se bolje spoznate. Evropska inšpekcija se lahko, ali se lahko pojavi nekje Evropska inšpekcija? Ne kar mi potrebujemo, je sodelovanje. Mi moramo dati na voljo potrebne instrumente nacionalnim uh, inšpektorjem, tako da bodo uh, eh, inšpektori lahko sodelovali in tudi logistično sodelovali, tako da bo dobra koordinacija na kraju samem. Potem ste omenili tudi črno listo podjetij. Pravzaprav zakonodaja tega ne predvedeva. E, ne vem, ali bomo to kdaj dobili ali ne. Ampak, prosim, morda bi morali tudi to obravnavati v na ravni držav članic. Dobro, upoštevala sem časovne omejitve in upam, da sem odgovorila tudi na večino vprašanj, ampak eh, to tudi ni zadnji krat, da eh, govorimo. To je zelo pomemben predlog in eh, parlamentu želim vse dobro, veliko uspeha in pripričana sem, da nam bo skupaj uspelo. Much, Hvala lepa, gospod Tyson. Hvala lepa, da ste prebili te ure z nami in hvala lepa, da ste odgovorili na naše vprašanja. Dovolite nekaj pripom, preden začnemo za glasovanjem. Prvič, takoj po glasovanju in ne bomo glasovali več kot 15 minut, bomo imeli delavnico o vzpostavitvi Evropskega organa za delo. Upam, da boste prisotni tudi na tej delavnici kot rečeno, najprej pred nami 15-minutno glasovanje, potem pa bodo z nami strokovnjaki, ki bodo podali uvod v to delavnico. Potem druga točka, glasovanje o direktivi o napotitvi delavcev bo uh, naslednji teden v torek v Štrasburgu in sicer zjutraj, mislim, da ob devetih ali ob desetih. Prosim, Budite prisotni in prinesite seboj um, glasovalne kartice. Sedaj pa je pred nami glasovanje. Okay, friends, Dragi prijatelji, začeli bomo z glasovanjem. Aha, eh, prosim, da unesete glasovalne kartice v naprave. Začeli bomo za kompromisom ena, kdo je za, kdo je proti, ozdržani, sprejet. Dodatek ena, kdo je za, kdo je proti, ozdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Moja naprava ne deluje. No, dobro, sedaj je to v redu. In konec glasovanja. Sprejet 19 eh, glasov za in 16 proti. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Dodatek 2. Ali lahko prosim za pomensko glasovanje? Torej, pomensko glasovanje o dodatku 2. Kdo je za? Kdo je proti? Ja, to ni. Ali lahko zaprosim za uh, eh, pomenska glasovanja? Ja, pravkar glasujemo o tem. To je poimensko glasovanje. Okay. Dobro, 14. 11 members, mislim, da vas je 11. Torej, več kot 11 članov. Lahko se usedete. Torej, um, sedaj bomo imeli poimensko glasovanje o dodatku 2. Glasujemo. In konec glasovanja. sprejet 19 eh, glasov za, 14 proti in 2 eh, vzdržana glasova. To pomeni, da nadaljujemo s kompromisom 4. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. Dodatek 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Dodatek 4. Kdo je za? Proti? To bomo preverili. Preverjamo dodatek 4. Glasujemo. In konec glasovanja. Sprejet. Uh, eh, 18 za 17 proti. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Dodatek 5. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejet. Želite, da preverimo? Dobro, preverjamo dodatek 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet uh, z eh, dvemi glasovi več, dodatek 6 postane brezpredmeten. Uh, ne, torej pomensko glasovanje o uh, dodatku 6 Glasujemo. In konec glasovanja o dodatku 6. Sprejet za dvema glasovama razlike. Dodatek 7. Kdo je za? Kdo je proti? Mislim, da je sprejet. Kompromis 6. Kdo je za? kdo je proti, vzdržani sprejet. Kompromis sedem, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Dodatek osem, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis osem, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet. Dodatek devet, kdo je za, proti proti. To bomo preverili. Preverjamo dodatek 8. Glasujemo. In konec glasovanja. Sprejet. A, 23 za, 13 proti. A, torej, prosile bi poimensko glasovanje o dodatku 10 in 11. Torej želite pomensko glasovanje o dodatku 10 in 11. Glasujemo. Glasujemo o dodatku 10. In konec glasovanja. Sprejet za 21 glasovi za 13 proti. Dodatek 11. Se strinjate za pojmenskim glasovanjem? Da, torej glasujemo. Konec glasovanja. sprejet za 21 glasovi, za 14 proti, eh, dva eh, vzdržana uh, glasova. In potem sedaj glasujemo o pristopku odbora in parka strukturiranemu dialogu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 34 glasovi za in 3 glasovi proti. Hvala lepa za to. To pa pomeni, da lahko nadaljujemo. Pred nami je delavnica. On, uh, delavnica o novem evropskem organu za delo. Na voljo vam dam dve minuti, da zapustite dvorano, potem pa bomo nadaljevali. Okay, then we start uh, with the work. Dobro, torej zdaj začenjamo z delavnico o vzpostavitvi Evropskega organa za delo, European Labour Authority. Gospod Dennis Glanton je vodja enote na generalni direkciji za zaposlovanje, ki mu tudi dajem besedo gospod Genton. Torej. Hvala lepa za vašo prisotnost. Boste opravili od tam ali se želite pridružiti tudi? Ja, seveda, izvolite, lahko. Reach out to the members. And I can also ask um, Madam Alexia Maniaka Griva in tudi gospod Agriva, prosim, če se nam lahko pridruži tu na govornici kot naslednja, ki bo na vrsti. Torej, hvala še enkrat, gospod Genton, za vašo prisotnost. Tu vas lahko vsi vidijo in eh, kot vidite, lahko našo razpravo spremljajo tudi preko spleta. Torej, prosim, če nam lahko zdaj predstavite oceno učinka za predlog ELA. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Hvala lepa tudi predstavnikom komisije. Jaz eh, dejansko nadomečam gospoda Žentona, moje ime je Federico Žentona. Pankaldi, kot vidite tu na prosolnici. Na kratko bom predstavil oceno učinka in seveda sem na voljo za morbitne vprašanje in odgovore. Ocena učinka komisije obravnava štiri ključna vprašanja, štiri ključne eh, torej, teme, najprej problemi, naloge, ki naj bi jih ELA dosegala, eh, cilje njenega dela in kako te naloge izvajati. To so torej ključne točke, ki bi se jih dotaknil. Če začnemo pri problemih, identificirali smo dva. Najprej neustrezna informiranost, podpora in usmerjevanje naših državljanov, tako kar del posameznike, ki se želijo seliti, kako tudi za delodajalce. Drugo pa je neustrezno upravno sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi, ki so pristojni za izvajanja predpisov. Kaj to dejansko pomeni? Tu vidimo, kaj so ključni problemi. Dobro se zavedamo, da tu ne gre za neznano območje. Veliko institucij, struktur, praks že imamo, ki se ukvarjajo s temi problemi. Ampak za vsako izmed teh nalog, ki jih je gospod Tyson že navedla, imamo resen problem pomankanja sistematičnega pristopa, pomankanja podpornega ali dodatnega osebja, eh, premalo povezovanja med različnimi področji in to so tisti ključni vzroki za probleme. Torej informacije so nepopolne ali jih ni dovolj, potem ni dovolj podpore nacionalnim organom, ki naj bi te informacije posredovali, po drugi strani pa imamo vse tisto, kar se navezuje na upravno sodelovanje. Tu ni ustreznih kapacitet za izmenjavo informacij, imamo sistem EMI za napotene delovce, v prihodnosti bo tu ESSI, v katerem je bilo prej govora o koordinaciji social, sistema socialnega zavarovanja. In seveda, vse čas je potrebno te inštrumente posodabljati, aktualizirati in zagotavljati eh, njihovo povezljivost. Potem je tu tudi eh, zmožnost organiziranja sodelovanja. Tu imamo problem še posebej v smislu pomankanja ustreznih eh, enotnih postopkov. Veliko je bilateralnih sporazumov med državami članicami, nekaj forumov je na mednarodni ravni, ampak vse to je na koncu sestavni del bilateralnih sporazumov med posameznimi državami članicami, tu ne gre za vse evropske rešitve, enako velja tudi za skupne ukrepe na področju uveljavljene zakonodaje. Tu imamo predvsem problem z ustvarjanjem sistematičnega okvira za sodelovanje na tem področju. Kar zadeva medijacijo, ja, imamo sistem za reševanje sporov med administracijami in tu gre torej za medijacijo med uh, upravami, ne posamezniki, državljani. Trenutni sistem temelji na sistemu, ki ga imamo v okviru koordinacije social, sistema socialnega zarvanja, kar zadeva področje napotenih delovcev, nimamo takšnega sistema. No in na zadnje imamo tudi fragmentiran sistem sodelovanja na ravni EU, veliko različnih organov, imamo veliko različnih mrež, uh, ampak eh, interakcija med eh, letemi je nesistematizirana. In mislim, da bi lahko zagotovili neko bolj sistemsko platformo za trajnejše sodelovanje med različnimi pristojnimi organi, ki so pristojni za različna področja v smislu mobilnosti. Naš cilj torej je, kako krepiti poštenost in eh, zaupanje v sistem, predvsem pa izboljšanje in krepitev operativnega sodelovanja, vključno z zagotavljanjem rešitev v primeru motečih pojavov za notranji trg. Tako da teh problemov se želimo lotiti. Ker zadeva same kriterije, na podlagi katerih ocenjujemo, kaj je najbolj primern način, seveda je tu načelo učinkovitosti, ampak tudi zvezdi vodili subsidijarnosti in sorazmernosti. Torej, ne smemo pozabiti na to, kaj smemo in kaj ne smemo in kakšne pristojnosti sodijo na nacionalno raven. Eh, sorazmernost pomeni, da počnemo tisto, kar je treba, ne pa tisto, kar ni treba in ne gremo onkraj tistega, kar je bilo nepotrebno. In tu zdaj pridemo nekako k nalogam. Kot vidite, smo oceno učinko razdelili na dva dela. Prvi je povezan z nalogami, ki naj bi reševali probleme, ki smo jih identificirali, drugi del pa je povezan z načinom izvajanja. Če pogledamo, da te naloge, ki so pred nami, to eh, lahko preskočimo, ker je gospod Tyson to že izpostavila sama, ampak v bistvu smo vzpostavili tri glavne sklope možnosti. Lahko uberemo pristop eh, nekih minimalnih eh, rešitev in eh, dopolnitev obstoječega okvira. Lahko spremimo določene operativne ukrepe in poskrbimo, da te vrzeli zapolnimo z neko strukturo, da te vrzeli ustrezno naslovimo. In potem je tu še tretja možnost, kjer se zagotovi mm, nekakšen avtoritativni nadzor uh, nad eh, državami članicami in da gremo nekako onkraj tega, kar imamo v tem trenutku v obstoječem okviru. Skratka, vse te možnosti imajo mm, pač svoje učinke, ne bom zdaj še v podrobnosti. vidite, da sta prvi dve praktično enaki, kar zadeva proračunski učinek po naših ocenah preprosto zato, ker je potrebno vzpostaviti nek nov sistem. Tretja možnost pa je najbolj draga, saj je zahteva številne ukrepe, številne strukture, ki jih mora komisija vzpostaviti. Zdaj, zakaj smo se odločili za to drugo možnost, eh, operativno možnost. Torej. Zato, ker eh, nam omogoča večjo učinkovitost eh, ob sorazmernih stroških, skratka sorazmernost je eden ključnih kriterijev za izbor te možnosti. Prav tako bolje kot možnost ena in možnost tri dosega cilje, ki je bolj ambiciozna od možnosti ena, ampak manj uh, invazivna v primerjavi za možnost. To je tri. Kar zadeva kako dosegati rezultate. Eno je, da agencije sploh ne vzpostavimo. To bi bilo tudi izvedljivo, da samo izboljšamo koordinacijo med obstoječimi eh, mrežami in komisiji damo več eh, pomena pri izvajanju teh nalog potem lahko vzpostavimo ta organ ali agencijo, kako kolimo rečemo, ki ima določene operativne naloge in lahko ustvarimo tudi takšen organ, ki izhaja iz obstoječih zavodov za zaposlovanje. Zdaj v oceni učinka smo obravnavali vse te tri možnosti in ponovno vsaka od teh možnosti ima eh, svoje proračunske posledice. Eh, zdaj jasno je, da je neka mreža mrež, in eh, dajanje komisiji več pooblastil najmanj draga možnost, ker ne zahteva vzpostavitve novega sistema, ampak seveda bo to pomenilo, da bo treba zaposliti nove ljudi na komisiji, da se te zadeve hm, ustrezno rešuje, da zadeva ne bo predraga. Potem možnost tri, vzpostavitev takšnega organa iz ob neke obstoječe agencije ne bi bilo nič manj drago kot vzpostavitev popolnoma novega organa. Kajti samo de, dejstvo je, da ostale agencije izvajo popolnoma druge naloge, imajo popolnoma drugo, druge teme, na katere se otratočajo. To pomeni, da je potrebno ustvariti tako ali tako mm, popolnoma novo strukturo znotraj obstoječih agencij. Tako da najboljša možnost je, da se ustanovi nov organ, saj se na ta način zagotavlja učinkovito delo, učinkovito doseganje rezultatov, prav tako pa je to najbolj ravnotežena rešitev z velika stroškov. Ocenjujemo, da bomo potrebovali približno 140-150 eh, novih eh, zaposlitev, v primerjavi z drugimi agencijami je to več, kot uh, imajo druge agencije, ki so odgovorne za zaposlovanje v tem trenutku, obenem pa mnogo manj kot eh, druge agencije s podobnimi mm, pooblastili kot Frontex, Eurojust. Proračun bo seveda mm, tudi bistveno večji od ostalih dveh agencij, ki se ukvarjata z zaposlovanjem, ampak bistveno manj kot Frontex, naprimer, ki ima operativne naloge, ki so popolnoma drugačne. Naj omenim tudi Eh, zaključek, da več kot 50 odstotkov našega proračuna, ki smo ga predvideli za organ ELA, namenjen operativnim stroškom. Pri ostalih agencijah pa gre v prvi vrsti za stroške dela. Tu v tem našem primeru so seveda stroški kadrov, stroški dela tudi sestavni del tega proračuna, ampak to ni levi delež, eh, kajti eno je seveda tudi potem izvajanje inšpekcijskih pregledov, kar je dejala gospod Tyson. Eh, in eh, to je morda tudi delni odgovor na to. Tako da toliko za enkrat in eh, z veseljem odgovorim na morebitna vprašanja. Hvala lepa, gospod Pankaldi iz Generalne direkcije za zaposlovanje. Zdaj pa besedo dobi gospa Aleksija Manjaki Griva iz parlamentarne raziskovalne službe EPRS. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi za to povabilo, da vam predstavimo našo preliminarno oceno, te ocene učinka. Preden predstavim glavne vidike, ne spomnim, zakaj gre pri tem eh, prvem ocenjevanju naša enota redno opravlja preglede ocen učinka eh, komisije in preučujemo metodološke eh, prednosti in slabosti. Namen je, da preučimo kakovost ocene učinka in preverimo, ali je to skladno z pravili o ocenah učinkov, kot jih eh, določajo smernice komisije za boljšo zakonodajo. Ne lotevamo pa se same vsebine predloga. Naša prvotna Mm, ocena torej predstavlja analizo ali je metodologija, ki je sledila komisija in ali so dokazi v oceni učinka eh, ustrezni in koristni za obravnavo predloga, nismo postavili pod vprašaj političnih odločitev. Eh, te ocene pripravljamo za informativne namene, da na ta način pomagamo parlamentarnim, odgovor, parlamentarnim odborom in eh, poslancem pri delu. In addition to initial appraisals... Poleg teh ocen na eh, zahtevo poslancev preko koordinatorjev lahko opravimo tudi natančen pregled eh, ocene učinka, torej nekakšen dopolnilni eh, pregled, nadomestno oceno učinka prav tako lahko opravimo in pa tudi oceno učinka med majo parlamenta. Če zdaj pogledamo to konkretno oceno učinka za projekt ELA, če se lotimo najprej osnov. Vsaka ocena učinka ima seveda zelo pomembno komponento, to je opredelitev problema. V tem kontekstu menimo, da je ocena učinka razumno predstavila logiko, na kateri temelji eh, opredelitev problema in eh, razlog, zakaj je potrebno ukrepanje na ravni EU, torej neustrezna podpora in usmerevitev in pa tudi pomankanje koordinacije med. Eh, nacionalnimi organi v čezmenjih primerjih. Opredelitev problema se nam zdi dobro utemeljena, eh, podpirajo več poročil komisije, eh, študij, statističnih podatkov in tu so zajeti tudi rezultati posvetovanja z deležniki. Ocena učinka vključuje zelo učinkovito oziroma zelo koristen analitični dokument v prilogi 12, ki podaja najaktualnejše podatke o mobilnosti dela in prav tako opredeljuje čezmejne težave, kakor eh, tudi razsežnost goljofi in neprijavljenega dela. Ta dokument zelo koristno opredeljuje probleme in njihovo razsežnost. Šest eh, vzrokov za probleme so mm, dosledno, eh, je dosledno opredeljenih, ampak menimo, da bi potrebovali nekoliko več pojasnil, kar zadeva neustrezno informiranost, podporo in usmeritev. Ocena učenka ne eh, razlaga dovolj jasno, kje so pomankljivosti in posledično ne ponuja ustreznih dokazov, kar zadeva razsežnost teh problemov. Težave z informiranjem in eh, pomakljivosti v ukrepih eh, v smislu obstoječih orodij bi eh, tudi predstavljalo koristno informacijo, saj imamo že določena orodja, pripravljajo pa se tudi nova orodja, kot je enotna, enotni digitalni portal in pa program Solvit kar zadeva težave eh, glede sodelovanja med eh, pristojnimi organi. Eh, to je bistveno bolje podkrepljeno zdaj kot v prvem primeru, kar zadeva dodano vrednost in upravičenost evropskih ukrepov in pa vprašanje subsidijarnosti in sorazmernosti. Ta vprašanja so opredeljena v oceni učinka v ločnem delu, kot je prav v skladu z smernicami, čeprav je ta del dokaj kratek. Kar zadeva sorazmernost, ta vidik je bil upoštevan v razpravi o različnih možnostih, prav tako je tudi ena od dejavnikov, ki je privedel do izbire eh, najugodnejše opcije oziroma možnosti. Kar zadeva cilje in eh, posamezne možnosti, ocena učinka opredeljuje splošne, konkretne in operativne cilje v skladu z smernicami za boljšo zakonodajo. Operativni cilji, ki so povezani s predlaganimi nalogami Evropske unije, Evropskega organa za delo ELA so vključeni v oddelku o spremljanju in evalvaciji, spremljajo pa jih tudi ustrezni eh, kazalniki za spremljanje. Eh, to je jasno povezano z opredeljenimi problemi, po našem mnenju. Kar zadeva tri možnosti, o katerimi je bilo govora za doseganje eh, omenjenih ciljev, možnosti sta v dveh sklopih. Eno so naloge, ki jih mora izvajati ELA, drugo pa so možnosti glede načina organizacije tega organa. V obeh primerih ocena učinka ponuja tri možnosti poleg statusa quo eh, in eh, po našem mnenju na ta način zagotavlja dovolj širok nabor različnih možnosti. Te možnosti izhajajo iz posvetovanja z deležniki in so tudi jasno povezani s cilji in eh, problemi, ki, si, ki se jih je potrebno tolutiti. Ampak menimo, da bi potrebovali več informacij o možnostih, še posebej, kar zadeva operativne eh, vidike nalog tega novega organa. Še posebej, kar zadeva najugodnejšo možnost eh, za izvajanje, se pravi, da se vzpostavi nova agencija na podlagi obstoječih struktur. Tu se opredeli vloga tega organa, prav tako v oceni učinka opredeljujemo, kako bi aktivnosti lahko naredili bolj učinkovite. Ampak po našem mnenju bi potrebovali bolj potrebno in konkretno pojasnilo, ki bi bilo koristno, kar zadeva ulogo tega organa v zvezi z različnimi drugimi obstoječimi strukturami in orodji. Številni deležniki so izpostavili pomisleke glede možnih eh, prekrivanj in podvajanj in eh, prevelike upravne kompleksnosti. Možnost tri, ki bi pomenila, da se vzpostavi nova agencija za združevanje z že eno od obstoječih agencij na področju zaposlovanja. Ocena učinka podaja nekaj splošnih eh, obrazložitev, zakaj ta možnost ni najbolj ugodna. E, eh, naprimer, tu je zapisano, da obstoječe agencije niso specializirane za čezmejne primere in da so bolj raziskovalno usmerjeni organi za tripartitno strukturo, ki ni ravno idealna za organ ELA. E, Zato meni s tem v zvezi, da bi bilo nesorazmerno prestrukturirati agencije le zato, da se rešuje probleme, kar zadeva mobilnost eh, dela. Ampak kasneje je zapisano, da dajo prednost možnosti dve, torej nova agencija, eh, čeprav to ne izključuje morebitne odločitve o novi, novem organu, ki bi deloval kot decentralizirana agencija. V oceni učinka je obrazloženo, da bi takšno odločitev morali podkrepiti z evalvacijo obstoječih eh, agencij na področju, decentraliziranih agencij na področju zaposlovanja. To ostaje odprto vprašanje, ali ne bi bilo bolj smiselno za komisijo, da počaka na rezultate te eh, ocene, ki je zdaj bila že zaključena, preden eh, predstavi pričujoči predlog. Nasplošno bi potrebovali več informacij glede teh vidikov. Kar zadeva učinke, ki jih eh, ocenjujemo. Vse možnosti so se ocenile v smislu proračunskih, eh, socialnih, pravnih učinkov in tudi učinkov na temeljne pravice, še posebej vprašanja varstva podatkov. To se primere tudi s kriteriji učinkovitosti, uspešnosti in eh, doslednosti v skladu z smernicami obočji zakonodaj. Ekonomske učinke analiziramo za nacionalne organe in tudi za delodajalce, še posebej MSP-je. V skladu za oceno učinka podjetja, še posebej MSP-ji, lahko eh, na ta način koristijo bolj eh, pošteno konkurenco in enake pogoje, manj negotovosti, še posebej, kar zadeva napotene delovce. Proračunski učinek se obrazloži na transparenten način v predpostavkah eh, in izračunih, ki so vključeni v oceno učinka. Sama ocena proračuna je v bistvu edina kvantifikacija, ki jo imamo v oceni učinka. Prav tako ugotavljamo nedoslednost med zneskom, ki je v povzetku predloga in eh, predlogu ocene učinka, kjer je zapisano, da je letni strošek približno 54 milijonov evrov, v samem predlogu pa je govora o 50,9 milijonov. Kar zadeva kakovost podatkov o oceni učinka in kakovost analize, ocena učinka podaja razlago, kakšne strokovna znanja so bila uporabljena za oceno učinka. Komisija pravi, da je uporabila interne analitske kapacitete in obstoječe pogodbe. Študije, ki so se uporabljale, so sicer omenjene, ni pa povezav na nje, kar pomeni, da jih je nekoliko teže najti. Nasplošno menimo, da so podatki eh, aktualni in zagotavljajo dober vir informacij. Ocena učinka ima zelo močan kvalitativen eh, pristop, kjer je komisija zelo transparentna. Zaradi vzročno posledične povezave med vzpostavitvijo nove agencije in eh, družbeno-ekonomskimi učinki, ki ni ravno eh, jasna, se ni moglo kvantificirati družbeno-ekonomskih učinkov. Zato to poročilo ne kvantificira pričakovanih prihrankov, kar zdaj Eh, izboljšana učinkovitost. Eh, razlaga tu je, da ni bilo časa, vendar te, tu ne gredo v podrobnosti. Kar pa zadeva posvetovanje z deležniki. To posvetovanje kaže, da se je komisija prizadevala posvetovati se z vsemi relevantnimi deležniki, kolikor se to le da. Opravila je javno posvetovanje za preočitev stališče državljanov in deležnikov glede vzpostavitve ELA, ampak to posvetovanje je trajalo le šest tednov na mesto dvanajstih tednov, kar običajno zahteva jo smernice za boljšo zakonodajo. Poleg tega se je opravila tudi eh, ciljno usmerjena, po, po ciljno usmerjena posvetovanje eh, z deležniki med eh, zajednimi partnerji, javnimi organi in drugimi in še posebno posvetovanje za transportni sektor, kar zadeva MSP je saj je večina subjektov v cestnem prometu MSP-ju. Tu bi bilo korisno dobiti več eh, informacij o sodelujočih v tem eh, javnem posvetovanju, saj informacije o številu odgovorov ni. Prav tako ugotavljamo, da se z deležniki niso opravila posvetovanja glede konkretnih oblik eh, izvajanja. Eh, se pravi, kakšno obliko naj bi imel eh, ta bodoči organ. Vseeno pa ugotavljamo, da je kar nekaj zelo eh, različnih mnen glede organizacijskih vidikov. Nasplošno so stališča deležnikov dokaj dobro opredeljena v poglavju o definiciji problema in o različnih možnostih, čeprav včasih dokaj splošno, kot naprimer pomemben delež ali veliko deležnikov brez konkretnejših podatkov. Če zaključim, ugotavljamo, da ocena učinka predstavlja razumno oceno, zakaj je potrebno ukrepanje na ravni EU. Problem je opredeljen uh, utemeljeno, temelji na obstoječih podatkih in posvetovanih deležniki, čeprav bi bilo koristno imeti več informacij glede potreb in eh, vrzeli. Ocena učinka izkazuje konsistentnost med definicijo problema v obrazložitvijo uh, ukrepov in pa opredelitev problemov, ki so eh, dovolj eh, široko zastavljeni. Natančnejša razlaga različnih možnosti, še posebej konkretnih operativnih vidikov, bi bila vsekakor koristna pri analizi. Ocena učinka bi lahko bolje razložila, zakaj bi bilo nesorazmerno prestrukturirati agencije zgolj z namenom reševanja problemov glede mobilnosti dela, potem pa ugotavlja, da je najugodnejša možnost dve možnosti, ki ne izključuje uh, prihodnih odločitev o izgradnji nove oziroma vzpostaviti novega organa, eh, ki bi temeljil na obstoječih eh, agencijah. Ocena učinka se zdi, da je sledila priporočilom za izboljšave, eh, kot to predlaga organ za spremljanje zakonodaje, pa bi vendarle lahko izpostavili bolj tveganje podvajanja in pa tudi možnost za ustvarjanje sinergetskih učinkov med agencijami in ELA. Ocena glede relevantnih agencij bi lahko prav tako zagotovila eh, koristne informacije s tem v zvezi po našem mnenju. Ocena učinka eh, ugotavlja tudi, da mm, so bila uložena prizadevanja za pridobitev eh, stališč deležnikov, čeprav posvetovanja ni trajalo običajnih 12 tednov in stališča deležnikov so nasplošno dobro opredeljena v besedilu. Kot že rečeno, te ugotovitve zadevajo le prednosti in slabosti ocene učinka, ne ukvarjamo pa se samo vsebino tega predloga. Hvala lepa. Hvala. Gospod Lenars, želite besedo, imate vprašanje, izvolite. Ja, hvala lepa. Hvala lepa tudi za obe predstavitvi. Zelo zanimiva je bila ta izbira med možnostjo dve operativna in možnostjo tri eh, nadzorna v prvi izmenjavi mnen s komisarko Tyson ste začutili morda nekakšen nesporazum, kar zadeva pooblastila in vlogo tega organa in to verjetno izhaja iz dejstva, da ste to poimenovali organ, authority. Organ ima pravico uh, uveljavljati ukrepe in uh, tudi zagotavljati uh, ubogljivost, to me bolj spomeni na mamo kot na, na nek uh, uradni organ. Zdaj, morda je neumno vprašanje, ampak zakaj ste se odločili, da boste to pomenovali authority organ, čeprav v bistvu to ne bo uh, takšen organ, saj ne v, v tem predlogu, ki je pred nami. Kar zadeva potem informiranje. Ključnega pomena je, da ljudje, ki razmišljajo o čezmenem delu, dobijo vse potrebne informacije. Ampak ali je res evropska raven tista, ki je ključna v smislu ocene učinka. Ali morda ne bi bilo bolje, če bi imeli nacionalne ali lokalne mm, oblike informiranja, kot je dejal gospod Tyson, tudi na podlagi dvostranskih davčnih sporozumov med državami članicami, kar je vedno tudi sestavni del takšnega paketa. Potem člen 14 sodelovanje v primeru uh, čez eh, mejnih eh, negativnih učinkov na trg eh, dela in da pristojni organ lahko ukrepa proti takšnim izkrivljanjem trga. Kaj to pomeni v oceni učinka? Verjetno obstaja tudi neka ocena, zakaj takšna določba. Dobro, hvala lepa. Ne pozabite na to vprašanje gospoda Lenarsa, ker ti zdaj dajem eh, besedo gospodu Pirinskemu za še eno vprašanje. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. No, kakšno je moje vprašanje? To je povezano predvsem s samim razumevanjem ozadja tega predloga. Gre za vprašanje izvrševanja. Komisarka Tyson. Uh, je danes dvakrat ali trikrat omenila zaupanje med organi, med eh, evropskimi in nacionalnimi organi, torej med evropskim organom in nacionalnimi organi. Po mojem mnenju je nujno, da bi to upoštevali tudi pri sami opredelitvi nalog in pooblastil, uh, o katerih zdaj razpravljamo, pa tudi pri sami strukturi tega organa. To je povezano z izkušnjami, ki jih imamo na področju platforme za neprijavljeno delo. Tudi takrat smo se soočali z argumenti, da pravzaprav takšne platforme ne potrebujemo. Boj proti neprijavljenemu delu je namreč v pristojnosti držav članic. Takrat smo pravzaprav ugotovili, da gre za prekrivanje interesov med delojemalci, delodajalci in organi, vladnimi organi. Torej, vsi si želijo in vsi, vsem je v interesu to, da se izvaja pravila na čim bolj predpise na čim bolj učinkovit način. Tako nasplošno rečeno mislim, da bi se morali nasloniti na to drugo od treh možnosti glede same narave organa za delo. Mislim, da če želimo zagotoviti samo moč in pristojnost tega organa, je to nujno. To je nujno tudi za vzpostavljanje zaupanja. Sedaj ne želim govoriti predolgo, ampak rad bi omenil še odbor za zainteresirane strani in za medijacijo, vse to bo sedaj srčika tega novega organa. Potem tukaj piše, da bomo imeli enega predstavnika vsake države članice, po dva predstavnika komisije. Zakaj bomo potem imeli tukaj tudi te različne specifične zahteve za države članice, kakšne strokovnjake lahko tja pošljajo, za komisijo pa nimamo takšnih zahtev potem še nekaj glede upravnega odbora, izvršnega direktorja, torej da se izvršnega direktorja zbere iz seznama kandidatov, seznama kandidatov, ki ga pripravi komisija, torej zakaj tako, zakaj takšna odločitev, zakaj ne bi nacionalne vlade imenovale izvršnega direktorja. Potem spet ta skupina zainteresiranih strani, kako si jaz to razlagam, če jaz to prav razumem, bodo tukaj zastopani socialni partnerji. Ampak, če imamo tukaj ta tripartitni sistem, bi pa to vključevalo tudi vlade. Potem tukaj bi lahko to upoštevali tako, da bi jih naprimer vključili tako v upravni odbor, kot tudi v skupino zainteresiranih strani morda bi lahko tukaj upoštevali tisto državo članico, ki predseduje svetu in tako naprej. Torej, več takšnih pripomb imam. Potem pa bi rad omenil še nekaj. Da, zaupanje. Vse lepo in prav. Ampak ne moramo se zanašati samo na zaupanje. Predvsem na tako občutljivih področjih, kot je tole. In potem to moje drugo vprašanje. Ste morda pomisli, da bi se tukaj lahko oprli na druge vrste organov, naprimer na področju zaščite potrošnikov. Organi Evropske unije imajo tukaj zelo jasno določena pooblastila na področju zaščite potrošnikov. Ta pravila so jasno opredeljena, pooblastila so jasno opredeljena. Meni se tukaj zastavlja vprašanje te krepitve vloge in moči nacionalnih organov. V času krize je prišlo do tega, da, je, da so se zmanjšala sredstva in tudi človeški viri za te vrste organe. Morda bi bilo torej dobro, da bi nekako preverili, kakšne so pravzaprav zmogljivosti teh nacionalnih organov. Zmogljivosti se namreč razlikujejo od organa do organa. ti organi imajo pomembno vlogo in zato je nujno, da bi nekako bolje opredelili to vlogo pri krepitvi zmogljivosti. To bi lahko storili tudi v okviru Evropskega semestra, priporočil v okviru Evropskega semestra. Potem pa še nekaj glede podanih možnosti. To je povezano predvsem z členi Eh, ki so povezani z delovanjem Evropske unije, to so členi iz pogodbe. Tam gre za izvrševanje, civilno sodelovanje in pravno sodelovanje tako na področju, tudi na področju kaznivih dejanj. Mislim, da je to povezano z zlorabami strani slamnatih podjetij. Nujno je, da zagotovimo ustrezno, učinkovito deljanje, delovanje takšnih dejavnosti agencije oziroma organa. Preveriti je treba, kakšne pristojnosti bi imela lahko organ na tem področju, tako da bi s tem nekako okrepili njegovo vlogo. Potem pa tretjič, glede te svetovalne skupine, svetovalnega odbora. Bi nam lahko kaj več povedali o tem? Sam imam tukaj precej sporadične informacije. Tam piše, da, ta da se ta svetovalni odbor ne bo mešal v zakonodajne postopke. Treba je samo zagotoviti, da bo ta evropski organ za delo, kadar bomo že imeli neko zakonodajo, lahko začel z konkretnim delom in izvrševanjem te zakonodaje. No, toliko. To so moja konkretna vprašanja. Hvala. Gospa Arklin. Najlepša hvala. Hvala tudi vsem kolegom za te predstavitve. Rada bi se vrnila k vprašanju obveščanja in informacij imamo več sistemov, sistemov za koordiniranje informacij na ravni Evropske unije, naprimer IMI. Upamo, da bo k malu eh, deloval tudi sistem e SSI. Torej, to so sistemi, ki jih imamo na voljo. Če sedaj pogledamo to evropsko uh, kartico socialnega zavarovanja, vidimo, da bi uh, bila to tudi nekakšna vrsta evropske identitete. Ampak, če sedaj pogledamo sisteme IMI, SSI e in to, da bo pravzaprav prišlo do velike zamude pri Evropski kartici socialnega zavarovanja, ali se vam potem vseeno zdi, da lahko Evropski organ za delo učinkovito deluje z obstoječimi sistemi, ob upoštevanju tega, da informacije sedaj še niso celovite? komisija pravzaprav ni še čisto ocenila vrzeli na področju informacij. Zavedamo se, da obstajajo določene vrzeli v informacijah, v količini in obsegu informacij, ampak se ne zavedamo, kako obsežne so te vrzeli. Prav ta fragmentiranost obstoječih sistemov me skrbi. Na podlagi tega lahko povem, da me skrbi, da tukaj uporabljamo izraze učinkovito delovanje, naprimer za Evropski organ za delo. Mislim, da bi se morali bolj potruditi in bolj osredotočiti na to, da bi poskušali zagotoviti, da sistemi, ki že obstajajo, res dobro in učinkovito delujejo. To je moj prvi komentar. Potem pa še nekaj. Kolegica iz raziskovalnega centra parlamenta je govorila o oceni decentraliziranih agencij. Ta naj bi bila sedaj na voljo. Te ocene sama še nisem videla. Zato imam za vas vprašanje. Ali, po, va, ali po vašem mnenju ta ocena vsebuje kaj, kar bi lahko izboljšalo ta konkretni predlog, ki ga imamo pred seboj? Potem kot tretje. Govorili ste o stroških za osebje v povezavi s operativnimi postopki. Rekli ste, da bi več kot 50 odstotkov uh, bilo namenjenih operativnim postopkom. In govorili ste potem tudi o izvajanju inšpekcij. Da, to je v redu. Posamezniki so tisti, ki izvajajo te inšpekcije. Pri Evropskem organu za delo govorimo o medijaciji, o sodelovanju, o grajenju zmogljivosti gre za, gre za naloge, ki zahtevajo veliko delovne sile, veliko osebja. Če pogledamo agencije in organe, ki se jih bo nadomestilo s tem organom, naprimer EURES, sedaj bo ta organ za delo upravljal z EURESom, potem lahko povem, da se mi zdi, da bo. Da s tem, da pravite, da bo manj kot 50 odstotkov stroškov namenjenih za delovno silo, to je pravzaprav zaskrbljujoče. To se mi ne zdi najbolj realno. Sploh, če pogledamo, kakšne agencije in organe bo se ta novi organ nadomestil. In potem, če že govorimo o osebju, sedaj boste prevzeli več različnih struktur in zato me zanima, ali ste pomislili tudi na delavce, ki sedaj delajo v okviru teh obstoječih struktur. In potem še nekaj glede negativnega mnenja odbora za preverjanje, ki je bilo podano najprej 9, 19. februarja in potem drugo nas, temu nasprotujoče mnenje 21. februarja. Zanima me, kaj, kakšne spremembe ste pravzaprav naredili v teh desetih, enajstih dneh, kaj ste spremenili, zato da je ta odbor potem tako drastično spremenil svoje mnenje. Najlepša hvala. Bom zdaj kar predala besedo gospodu Pankaldiju, ki predstavlja komisijo. Vprašanja so dolga in zapletena, zato bi vas res rada prosila, če ste lahko kar se da kratki in jedrnati pri svojih odgovorih. Malo smo omejeni s časom, zato bi vas res rada prosila, če se tega držite. Gospod Pankaldi, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za vsa vprašanja, ki se mi zdijo zelo relevantna. Tudi mi smo o tem razmišljali tekom preteklih mesecev. Glede samega imena gre prav za to, pravzaprav za to, kakšne pristojnosti, kakšne moči ima Evropska unija za to. Da, gospod Lenac je rekel, da sam izraz authority označa, eh, označuje neko avtoriteto, neko hierarhijo, ampak tukaj moramo upoštevati same, same poblastila in moči Evropske unije. Razumeti moramo, da na nekaterih področjih Evropska unija pravzaprav nima ustreznih pol, eh, poblastil za to, da bi nekaj ukazovala um, državam članicam, predvsem, to gre predvsem za sankcije tako smo si mi razlagali to sorazmernost svojega predloga. Potem glede informacij. Tukaj imamo dve vrsti informacij, tako za državljane in podjetja, kot tudi zagotavljanje informacij med državami članicami. Najprej informacije za državljane, Tuk, ima, tukaj imate prav, tako kot je povedala tudi kolegica iz parlamenta, tukaj imamo enotno digitalno okence, ki smo ga tudi večkrat omenili v oceni učinka. Previdni smo, poskušali smo zagotoviti, da tukaj ne bo prišlo do prekrivanja. Za enotnim digitalnim okencem, za enotno digitalno okence pa moramo zagotoviti še veliko dela, tako da bodo vse informacije res celovite. Ta odbor se ukvarja tudi z napotitvijo delavcev, zato sem prepričan, da se zavedate, kako so pomembne vse informacije, tako v okviru izvedbene direktive, kot v okviru drugih zakonodajnih predlogov. Res je nujno, da zagotovimo, da so informacije za delodajalce in državljane kakovostne. Seveda pa so potem države članice tiste, ki morajo zagotoviti te informacije. Evropska unija pa tukaj lahko pomaga, lahko primerja kakovost informacij, ki so jih zagotovile države članice in tako naprej. Toliko glede informacij za državljane in za delodajalce. Potem še nekaj glede orodi, kakšna orodja bomo uporabljali za komunikacijo med organi, naprimer IMI, e SSI. Tukaj gre za nekakšne neodvisne spremenljivke, gre za obstoječa orodja, ki delujejo. Seveda imajo določene pomanjkljivosti. O e SSI-ju še ne moremo soditi. Ampak recimo pri EMI-ju je ena od pomankljivosti prav platforma za neprijavljeno delo, tam se pojavlja nekaj težav. Večkrat smo že povdarili, da je treba v sistem EMI unesti več konkretnih informacij glede neprijavljenega dela. Mislim, da lahko organi delajo na tem področju, tako da bodo pripravili tehnično podlago za potem boljše delovanje tega sistema. Seveda tukaj treba integrirati tudi več različnih področji. Potem glede moten, izkrivljanja trga, ta organ je tukaj zato, da pomaga nacionalnim organom, ki so pravzaprav tu zato, da se ukvarjajo s takšnimi težavami, naprimer s prestrukturiranjem podjetij in tako naprej. Naprimer, v primeru Belgije, eh, Evropska unija je pred nekaj meseci zagotovila ustrezno podporo nacionalnim organom oziroma lokalnim organom, zato da so ti pravzaprav dosegli ustrezno financiranje za pomoč konkretni regiji. Potem tudi lahko Evropska unija tukaj pomaga pri tem, kako se recimo lahko najbolje uporabi Evropski eh, sklad za prilagoditev globalizaciji in tako naprej. No, odločitev glede, glede tega, ali se potem financira nekaj znotraj Evropskega socialnega sklada ali EGF-ja, potem ostaja pri komisiji. No, upravljanje, pri upravljanju, tukaj smo sledili splošnemu pristopu, potem glede skupine zainteresiranih strani, kakšna bo funkcija te skupine, gre predvsem za svetovalno funkcijo, ko bo Evropski organ za delo vzpostavljen. Do takrat bomo imeli svetovalno skupino, ki se bo ukvarjala z vsemi težavami, predvsem praktičnimi težavami vzpostavitvije teh organov. Gre za to, da se opredeli, kateri so glavni izzivi pri združevanju različnih odborov in pri tem, da poskušamo uskladiti delo različnih odborov. Tukaj ne gre za delo v okviru zakonodajnega procesa, ampak gre pravzaprav za to, da razmišljamo nekoliko naprej in pripravimo podlago za delovanje agencije. Potem glede samega proračuna za osebje, da to vprašanje je zelo zapleteno. Kaj lahko organ za delo prevzame, kaj od tega, kar trenutno delajo nacionalni organi, lahko sedaj prevzame ta organ. Tu so naprimer bilateralni sporazumi med državami članicami. Nekateri od teh sporazumev že dajo možnost skupnih inšpekcij. Koliko od eh, teh zadev bo potem prenešenih um, pod um, v okvir tega organa za delo? No, mi smo pravzaprav tukaj postavili nekakšen prak. Če imamo naprimer 100 skupnih inšpekcij, koliko osebja bi potrebovali, koliko stroškov bi potrebovali za to. Tako smo mi postopali. In na podlagi tega smo potem pripravili tudi nekakšen osnutek proračuna eh, tudi za osebje. Morda se bo izkazalo, da potrebujemo več proračuna, več sredstev, manj sredstev za osebje. No, to bomo videli rad bi samo še nekaj povedal glede agencij. Izrazito politično voljo smo videli uh, zato, da bi pravzaprav ločili razprave in ne bi preveč zakomplicirali vsega skupaj. Želeli smo tukaj jasno posebej predstaviti Evropski organ za delo. Želeli smo vam predstaviti, kaj lahko ta organ naledi, naredi na tem področju, ne da bi potem sedaj preveč mešali uh, vsega tega z delovanjem drugih agencij. Toliko za enkrat, seveda lahko o tem razpravljamo v prihodnje. Hvala. Še gospa eh, Griva, izvolite. Zelo na kratko, to, kar je vprašala gospa Herkins, najprej glede ocene. Mislim, da je ta bila objavljena nedavno, morda dva tedna nazaj, morda teden nazaj, tudi mi nismo imeli še dovolj časa, da bi to oceno prebrali. Potem glede mnen odborov, da čas med obema mnenjima je bil zelo kratek, ampak ta ocena učinka vseeno vključuje prilogo, v kateri jasno piše, kako je komisija upoštevala obe mnenji odbora, tako negativno mnenje odbora kot pozitivno mnenje z različnimi pridržki. Vse te informacije lahko najdete v oceni učinka. Tam so omenjene tudi, posamez, tudi posamezni razdelki ocene učinka, ki so se spremenili v skladu s komentarji odbora. Mislim, da je bila večina priporočil upoštevanih. Vseeno pa mislimo, da bi se lahko zagotovilo še več informacij, predvsem v povezavi s tem potencijalnim prekrivanjem, sinergijami in različnim delovanjem agencij. Najlepša hvala. Najbrž se vsi zavedate, da nas čas nekoliko preganja. Rada bi vas samo še obvestila, da bo danes popovdne potekal sestanek porčevalcev senci ob dveh in strokovnjaki, ki do sedaj še niste imeli priložnosti govoriti, se boste potem udeležili tudi tega srečanja eh, poročevalcev v senci, tako da imate vsi priložnost, da se udeležite tudi tega sestanka in tam zastavite svoje konkretna vprašanja, ter se strokovnjaki podrobneje pogovorite o organu za delo. Vseeno pa bi vam sedaj rada dala Eh, pet minut, torej pet minut za vsakega, da nakratko predstavite svojo temo, potem pa vas vse vabim, da se deležite tudi tega popovdanskega sestanka, tako da se boste takrat res lahko tudi konkretneje pogovorili z našimi strokovnjaki. Seveda, če želite, se nam lahko pridružite tudi predstavniki komisije. Sedaj pa dajem besedo gospe Vanesi Laden. Oziroma ne, začeli bomo na drugi strani, najprej Jan Kremers iz Univerze v Tilburgu, ki bo govoril o Evropskem organu za delo in izvrševanju. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, da sam bom zelo kratek. Sedaj lahko vse dokumente premete tudi v tiskani različici in na voljo so tudi na spletu sam sem pripravil več prosojnic, ampak bom nekatere preskočil. Rad bi predstavil, kaj ta novi predlog prinaša za inšpektorje in inšpekcije. Rad bi govoril o tem, kako bo ta predlog vplival na izvajanje skupnih inšpekcij in na izvrševanje pravnega reda Evropske unije. Če pogledamo oceno učinka, vidimo, da imamo v njej več relevantnih zaključkov. In tudi z tega vidika mislim, da moramo pozdraviti to, da se sedaj te preveč razkropljene pristojnosti različnih um, struktur in različnih organov, tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni, sedaj nekako, nekako uskladijo. Mislim, da je to sedaj prvi poskus tega, da bi se to nekako povezalo. Potem pa bi omenil še nekaj. Mislim, da bi moral biti glavni cilj te pobude, že pred 30 leti, naprimer, tako kot je povedal gospod Juncker, da bi s tem zagotovili pravičnost enotnega trga. To bi moral biti tisti glavni cilj. Kaj to pomeni? Mi bi morali prek te, eh, te pobude okrepiti zakonodajne zmogljivosti nacionalnih organov, ki delajo na tem področju. Mislim, da je bila tukaj komisija nekoliko preveč skromna. Sklicam tudi na druge na druge dele pravnega reda, lahko vidimo, da takrat, ko se organ odloči, da prihaja do nekakšnih nepravilnosti in da je treba izvesti inšpekcijo nacionalnih organov, takrat bi morali pravzaprav podati nekakšen evropski mandat oziroma evropsko dovoljenje za to, da se na tem področju res ukrepa. Mislim, da tega v tem predlogu ni. To ni vključeno v ta predlog. Če pogledamo, kakšne so izkušnje na področju skupnih inšpekcij. Pristojnosti inšpektorjev so pogosto zelo omejene, takoj, ko želijo prečkati svojo državno mejo. Takoj, ko prečkajo državni teritorij, so njihove pristojnosti precej omejene. Hmm, in to velja za različna področja, naprimer za področje socialne varnosti, pa tudi za druga, za druga področja, kot so naprimer slanota podjetja, inšpektori se pogosto morajo soočiti z različnimi nepravilnimi, neustreznimi praksami. Nekdo reče, eh, da, njegovo, da ima njegovo podjetje sedež v nekem, eh, v, neki, v nekem drugem okolju, v neki drugi državi in potem ta inšpektor tam pravzaprav nima nobenih pooblastil. Mislim, da je tukaj torej zelo pomembno zagotovimo to ustrezno koordinacijo nacionalnih organov. Potem pa je v povezavi s tem povezano še nekaj. Trenutno nimamo nobene konkretne politike na področju glob. Želimo se boriti proti zlorabam svobode ustanavljanja podjetij, želimo se boriti proti uh, zlorabi na področju zagotavljanja storitev in na področju čezmejne mobilnosti delovne sile. Ampak, če nimamo nobene um, politike na področju glob, bo to zelo težko. Če pogledamo, kakšne so upravne kazni, te pogosto končajo v košu za smeti oziroma končajo pravzaprav v poštnem nabiralniku podjetja poštnih nabiralnikov. Prav tega si ne želimo. Prav to želimo preprečiti. No, toliko za enkrat, vse ostalo pa piše v naših dokumentih. Hvala sedaj pa gospa Vanessa Laden iz svetovalnega podjetja Rambol, ki ima izkušnje glede mobilnosti delovne sile v okviru Euresa. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi rada na kratko povzela, kaj je EURES. Gre za Evropsko mrežo organov za zaposlovanje. Vzpostavljena je bila leta 1993, zato da bi lajšala mobilnost na evropskem trgu dela. Zagotavlja informacije, nasvete in obenem tudi povezuje storitve, torej povezuje delavce in delodajalce. EURES vsebuje oziroma upravlja tudi s portalom. Toliko za enkrat, tako na kratko o mreži EURES. Sama sem sedaj želela predstaviti, kakšen bo vpliv tega predloga Evropskem organu za delo na mrežo EURES. Zelo na kratko, kakšne so predlagane spremembe v povezavi z Evropskim organom za delo. Tukaj imamo štiri glavne spremembe. Najprej gre tukaj za spostavitev novega umestnika, Evropski urad za sklajevanje trenutno deluje v okviru komisije in ta bo potem v celoti prenešen na Evropski organ za delo. ELA bo upravljala s tem uradom. Urad za sklajevanje pa skrbi za horizontalno podporo za mrežo EURES. Predvsem se ukvarja s koordiniranjem dela EURES-a in zagotavlja usposabljanje in informacije. Vse to bo sedaj potekalo v okviru ELE. Potem še ena glavna sprememba. Deljene pristojnosti za sam portal. Vse, kar je povezano z vsebino in z osnovo portala, bo sedaj prenešeno na Evropski organ za delo. Vse, kar je povezano bolj s tehničnim izvajanjem in tehnično spostavitvijo portala, pa bo ostalo znotraj komisije. Torej, tukaj bodo pristojnosti nekoliko deljene. Potem še glede samega spremljanja. Tukaj bodo glavno vlogo igrale komisije in državne, države članice. Torej, to sedaj počnejo države članice in komisija, tudi to bo sedaj v pristojnosti ELE. Rada pa bi sedaj izpostavila še kakšna je dodana vrednost tega predloga za EURES. Potem pa bi rada izpostavila tudi nekaj priporočil, ki jih imamo. Najprej dodana vrednost z vidika Euresa. Je to glavna dodana vrednost to, da se združi več evropskih organov in se bolje uh, s tem bolje deli ideje, dobre prakse in zagotovi večjo podporo za države članice, tudi na nadnacionalni ravni. Potem glede same učinkovitosti, mislimo, da bi lahko s tem izboljšali učinkovitost, predvsem v povezavi z krepitvijo zmogljivosti Euresa kot enotnega okenca za vse informacije. Tudi s različnimi sinergijami med delovnimi praksami in projekti bi lahko prišli do večje učinkovitosti. Tudi horizontalna podpora, dejavnosti horizontalne podpore se bodo tukaj izboljšale. Mislim, da bomo tudi tukaj videli nekaj pozitivnih učinkov, predvsem z vzpostavitvijo sinergij med različnimi organi. To velja naprimer za usposabljanja. potem na portalu Euresa imamo tudi, imamo tudi uh, nekakšen bazen različnih uh, življenjepisov in informacij, ki je trenutno še precej pomankljiv. Zato mislim, da bi lahko s tem omogočili, da se Eures bolj bolj osredotoča na spremljanje, da zagotovi, da je na portalu več informacij in da zagotovi, da so te informacije na voljo, pa čeprav je to v pristojnosti držav članic, da zagotovijo ustrezne informacije. Seveda bi tukaj lahko uporabljali tudi opt-out klauzule za delodajalce. Kje bi potem še lahko zagotovili večjo učinkovitost? S tem, da bi razširili portal Euresa, lahko bi razširili del, ki govori o delovnih in življenjskih pogojih, in bi potem portal obsegal več različnih tem. Potem pa še ena dodana vrednost Evropskega organa za delo. Evropski organ za delo bi lahko pravzaprav na evropski ravni predstavljal mobilnost delovne sile. Bil bi kot nekakšen prepoznavni znak. In pomagal bi tudi komisiji pri spodbujanju mobilnosti delovne sile. Izsledki so namreč pokazali, da ozaveščenost trenutno še ni dovolj visoka. Hvala. Dovolite še nekaj točk za nadaljni razmislek. Za nadaljni razmislek. Kot sem dejala, ustvarili bomo uh, nov umisnik. Eh, torej, tu bi se lahko ukvarjali z morebitnim prekrivanjem in pa z dodatno potrebo po koordinaciji in pa pojasnitvi vlog. In mislim, da je to nekaj pomembnega v odnosu do eh, EURES, EURES-a. To je povezano tudi z omrežjem um, uh, organizacij delodajalcev, pomembno pa se pogledati tudi kontekst nevladnih organizacij. Uh, kot uh, del novega organa pa so zamišljeni tudi uh, uradi za povezavo potem uh, logacija, uh, uh, potem pa tudi uh, geografska razporeditev pristojnosti in tudi to je treba upoštevati. Treba je razdeliti pristojnosti uh, portala, treba je razmisliti o tem, kako bi to upravljali, potem je potrebno nekaj več jasnosti o tem, ali se bodo sredstva za EURES še naprej višala in krepila. In dovolite še nekaj besed o finančnem upravljanju. Treba se je izogniti temu, da bi narasla upravna obremenitev za države članice. Moje priporočila eh, se torej nanašajo na vse te točke in eh, vse potrebne informacije boste dobili tudi v dokumentih, ki smo, je, ki smo vam jih dali na razpolago. Naj vas obvestim, da bomo imeli um, v ASAP 5G3 uh, ob dveh bo se, in tam bo potekal sestanek uh, poročevalcev v Senci. Povabljeni strokovnjaki bodo tudi prisotni. In uh, tam boste lahko neposredno postavili vprašanje našim strokovnjakom kajti eh, naš eh, sestanek se bo zelo hitro končal. To, da strokovnjaki bodo tudi na omenjenem sestanku in takrat se bo razprava nadaljevala. Sedaj bom dala besedo še zadnjemu govorniku oziroma gospe govornici in sicer gospe Vos, eh, ki se ukvarja z evropskimi agencijami. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Jaz sem izdelala analizo in pri tem analizo temeljim na splošnem pristopu do evropskih agencij. To eh, so eh, sprejele tri inštitucije leta 2012 in jaz bom eh, to pogledala tudi z vedika primerjave teh agencij. Jaz bi se rada osredotočala na ime in pa na ulogo deležnikov, potem pa si bomo pogledali tudi obstoječe infrastrukture in pa to, kako se bo novi organ umestil v to strukturo. Torej, kar se imena tiče. Zakaj organ? To je pravzaprav dobro vprašanje izvedika splošnega pristopa, kajti splošni pristop je bil sprejet leta 2012 in takrat smo se dogovorili, da bi se prihodne agencije imenovale agencije. Torej, eh, dobro bi bilo, če bi uh, omenjali tukaj ime agencijo. Torej, če si pogledate sporazum eh, v zvezi s splošnim pristopom, potem bi, mora, bi se moralo ime glasiti agencija. Torej, to je bila moja splošna pripomba. Kajti, zato ste se dogovorili tudi vi. Kasneje sem pripravljena odgovarjati na vprašanje v zvezi s tem. Torej, kaj je posebnega v zvezi s to agencijo? Kakšno ulogo imajo tu deležniki? Nekatere agencije umestijo deležnike v upravni odbor, druge ustvarjajo ad hoc organ, ki je pridružen agenciji, ampak ni v resnici del agencije. Ampak eh, ta eh, Evropski organ za delo je zanimiv, kajti imamo skupino deležnikov, torej to so socialni partnerji in ti so del organa. In to je nekaj posebnega v primerjavi z drugimi agencijami. Gospod Pirinski je omenil sestavo tega organa. In eh, lahko bi se vprašali, ali bi skupini deležnikov eh, morali dodati še druge strani kajti lahko bi torej ločili upravni odbor za predstavnike komisije, po drugi strani pa bi imeli skupino deležnikov eh, s socialnimi partnerji in ampak na ta način bi izgubili tripartitno obliko. Po drugi strani pa bi lahko to razložili tako, da bomo dali poseben povdarek zavezanosti socialnih partnerjev. In tudi tu bi potem bilo lahko nekaj zelo pozitivnega. Če pa bi se držali skupine deležnikov, bi morali upoštevati tudi članstvo Evropske komisije. Pravzaprav ne razumem, zakaj bi bila v tej skupini predstavljena Evropska komisija. In poleg tega bi morali razmisliti tudi o vseh sporazumih, o a, predsedniku a, in pa vprašanju, kdaj se bo skupina deležnikov sestajala. Če se pogledate druge agencije, je tako, da so skupine deležnikov uh, samostojne, uh, torej iz tega vidika sem izdelala nekaj predlogov v svoji pisni različici uh, in uh, torej tam boste našli moje predloge v zvezi s tem. Potem pa še nekaj besed o obstoječih strukturah. Uh, To bo eh, eh, nadomestilo tehnični odbor, potem eh, odbor strokovnjakov za napotitev delavcev in pa Evropska platforma za boj proti neprijavljenemu delu. Potem pa imamo tukaj še tri pododorgane upravne komisije za koordinacijo sistema socialne varnosti. In um, ta organ bi torej prevzel EURES oziroma delo EURESA, kar je ta hip znotraj Evropske komisije. Torej vse to bi prevzela, prevzel Evropski organ za delo. Kaj pa bi še naprej ostajalo? Uh, naprimer, um, Upravna komisija za koordinacijo soci, socialne, uh, sistemov socialne varnosti, svetovalni organ za koordinacijo sistemov socialne varnosti in tako naprej. Uh, Potem, imamo, potem bi ostale seveda še štiri agencije, ki ste jih že prej omenili. Eh, potem bi ostal tudi svetovalni odbor za prosto gibanje delavcev. Torej, kaj je dodana vrednost te agencije? Po, eh, obstoječa infra, eh, struktura bi bila poenostavljena v tole. To sem obkrožila. To, da ni jasno, kako bi bil povezan novi organ za obstoječo strukturo. Če si pogledamo določene naloge, vidimo, da se naloge podvajajo. Torej, v predlogu eh, to ni povsem pojasneno. Sedaj pa prehajam k sklepom. Kaj vidim na podlagi analize? Potreba je, potrebno je pojasniti naloge. Naloge je potrebno tudi uh, konkretizirati in pa poenostaviti je treba strukturo. Da, novi organ za delo bo prispeval k poenostavitvi institucionalne strukture, ampak vprašanje je, ali do zadosne mere. Zlasti, če si pogledam odnos do uh, opravnega odbora za uh, koordinacijo socialne varnosti. Lahko bi Eh, se vprašali, ali je morda napočil trenutek, da bi, imeli bolj, da bi uvedli bolj temeljito prestrukturiranje. Torej, popovdne bomo razpravljali o upravni komisiji. Eh, naj povdarim, da nisem strokovnjakinja za delovno pravo. To, da, um, kolikor eh, razumem, je ta upravna komisija nekaj dobrega, zelo dobro deluje, nihče se tega ne želi dotikati in to razumem. Ampak morda je napočil trenutek, da razmislimo o eh, bolj poglobljeni prestrukturiranju, tako da bi imeli eh, bolj poenostavljeno strukturo. Lahko bi razmislili o katerih možnostih. Ali bo evropski organ neka krvna agencija, eden od eh, vas je danes eh, dejal, da eh, mu to ni preveč všeč, ampak seveda je treba natančneje razpravljati o odnosu med državami članicami in agencijo in pa o pristojnostih, ki jih imajo takih države članice. Morda bi bila lahko upravna komisija krovna inštitucija kajti povezana je z Evropsko komisijo do neke mere. Ampak morda bi morali eh, razmisliti tudi o takšni strukturi ali pa bi morali omejiti mandat Evropskega organa za delo, ki bi se ukvarjal bolj z eh, izvajanjem in pa z inšpekcijo. Kajti, če si pogledate eh, naloge, ki so bile dodeljene organu, so ti širše, kot uh, jih je predvidel gospod Juncker v svojem govoru. Torej, vidimo, da so Eli um, dodelili več nalog, morda bi morali biti strikni in bi rekli, da, da bi moralo iti pri tem organu zgolj za inšpekcije in nadzor oziroma izvajanje. In potem bi morali natančneje določiti naloge obstoječih inštitucij. Hvala lepa. Hvala lepa za to kratko različico. Naj ponovim. Vsi ste vabljeni, ne zgolj eh, poslanci eh, Evropskega parlamenta oziroma tega odbora. Vsi ste vabljeni na sestanek, ki se bo začel ob 14. uri v ASSP. Um, ehm, uh, eh, kajti vsi strokovnjaki bodo z nami. in bodo odgovarjali na vaša vprašanja. Dobili boste tudi več informacij o njihovem delu in analizah. Hvala lepa vsem za vaše izčrpne informacije. Naslednji sestanek odbora bo potekal 7. junija od 9. do um, 12.30. Za danes pa se vam zahvaljujem in vam želim lepo popovdne.